Chers collègues, euh, je comprends. Kolegice in kolegi, vidim, da nismo še zelo številni v dvorani, ampak prav gotovo se nam bodo pridružile še dodatne sile, ampak ker imamo zelo gost program, ne bi si želela, da bi preveč zamujali. In torej, najprej. Eh, bo na vrsti javna predstavitev, to je 18. točka dnevnega reda in sicer o izzivih evropskega semestra oziroma o vplivu evropskega semestra na socialno politiko in politiko zaposlovanja. Imamo štiri gosta. Ja, eh, skoraj paradoks je, da imamo to predstavitev. Hkrati, ko smo na plenarnem zasedanju eh, glasovali o, koleg, eh, o poročilu Lope Fontanje in sicer o spodbujanju rasti, to je največja priložnost za ta odbor, da poseže v razpravo v okviru Evropskega semestra. Ampak vemo, da Evropski semester se ne zaključi z glasom v odboru za za zaposlovanje, niti ne z eh, eh pomladanskim Evropskim svetu, kajti semester je, je posvečen predstavitvam držav, držav članic svojih nacionalnih reformnih programov, kar se bo potem eh, prevedlo v. Eh, priporočila po posameznih državah in to bo potem privedlo do neke vrste pogodb za rast in eh, konkurenčnost, o čem se bo razpravljalo na junijskem vrhu. In uh, na to bomo pripravljeni za nakadno, nakladen prispevek eh, predsednika Van Rompoja v okviru uh, večletnega uh, finančnega okvira in, uh, torej, uh, in morda še kaj drugega, če ne bo uh, dnevni red pre pregost. Vsekakor um, tema je na mizi in sklepi sveta z decembra lanskega leta so dali nove razsežnosti tej razpravi. Uh, Mm, to, razprav, to se odraža tudi v poročilu Lope Fontani. V 12. odstanku eh, se omenjajo sklepi eh, za decembrskega vrha, kjer se poudarja socialna razsežnost. Eh, govori se o pravi monetarni in ekonomski uniji, pa čeprav ne vemo še natančno, kaj to pomeni. In torej eh, v tem okviru, v tem splošnem okviru smo želeli organizirati to javno predstavitev in vedno smo imeli v mislih eh, zelo živahno razpravo med komisijo za zaposlovanje in eh, odborom, oprostite, Ekon o socialnem vplivu torej nekega, neke politične mešanice, policy mix, ki si jo je izmislila a, a, komisija. A, in torej bomo govorili o teh socialnih učinkih in o tem, kako ti mnogokratniki vplivajo na socialno razsežnost, pri čemer bomo imeli v mislih vse proračunske vidike. Besedo bom predala naši poročevalki. Preden predam besedo gostom oziroma bi želela dati možnost naši poročevalki, da uvede z nekaj bolj konkretnimi pripombami to predstavitev, ki bo na to sledila. Torej, gospa Lope Fontanje, vam predam besedo. Izvolite. Hvala, predsednica. Dejansko. <laughs> Mislim, da je ta javna predstavitev zelo pomembna, kajti imamo priložnost, da prisluhnemo temu, kar mislijo predstavniki različnih socialnih uh, organov in tudi predstavnikov uh, malih organizacij. Nadaljevala v, v španščini. To je zelo dobra predstavitev in žal mi je, da nismo mogli tega, te predstavitve organizirati prej. Jasno je, da je v času, oziroma da je zdaj od danes pa do pomladnega Evropskega sveta premalo časa, da bi prisluhnili vsem evropskim socialnim partnerjem, eh, da bi prisluhnili mnenjem državljanov in državljank. In tako ne bomo imeli celostne slike pred seboj um, do Evropskega sveta. V poročilu smo si ogledali kar nekaj specifik. Še posebej smo si pogledali specifike na področju zaposlovanja. Trenutno je stopna brezposelnosti zelo visoka, veliko mladih je brezposelnih. Eh, brezposelnih. Potem so tu dolgotrajni brezposelni, brezposelne ženske, brezposelni starejši. In pomembno je prisluhniti vsem, skupin, vsem tem skupinam ljudmi pomembno je prisluhniti tudi predstavnikom MSP-jev v tem kontekstu, tako da lahko morda najdemo kakšne rešitve, da lahko odpravimo te težave in da lahko začnemo uh, ustvarjati nova delovna mesta. Tu je potem še revščina. Revščine je danes vse več. In v Evropski uniji si ne bi smeli dovoliti, da imamo toliko revnih ljudi, da je revščina tako razširjena. Uh, Med danes in letom 2020 bi morali stopnjo revščine močno znižati in poskrbeti za to, da se stanje najbolj ranljivih skupin ljudi, žensk, otrok izboljša. Ogledali smo se torej, kaj se lahko storimo. Ogledali smo, so, smo si, kakšne so možnosti držav članic za ukrepanje. Spodbujati želimo vključevanje družin v družbo, še posebej tistih družin, ki v teh trenutkih najbolj trpijo, tistih družin, ki jih je kriza bolj prizadela kot druge. Zdaj smo prišli do trenutka, ko je najbolje, da prisluhnemo gostom, tako da predajem besedo njim. Hvala, predsednica. Si, še, še, še, še, lepa. Dodala bi kot vprašanje, ampak eh, verjetno boste to menjali tudi v svojih prispevkih. Želela pa bi povedati, da med temami, ki eh, jih ponovno odpiramo, Eh, na tej poti v pravo gospodarsko in eh, monetarno unijo je pa šlo, da je treba spodbuditi socialni dialog na ravni Evropske unije. Želeli bi torej, eh, da bi se zaustavili tudi na teh vidikih. Želeli bi prisluhniti vašem mnenjem v zvezi s tem. Torej, po vrstnem redu, ki je tukaj predlagan, bi najprej a, predala besedo gospodu Žaku Delplaju, ki je ekonomist in sicer profesor na a, a, univerzi v Toulouseu in je deloma tudi eden od avtorjev, od soavtorjev, a, ki a, neke študije za vzpostavitev nekih avtomatskih stabilizatorjev na evropski ravni, zato da bi imeli a, ustrezen sistem a, za nadomestila za brezposelnost na evropski ravni. Imate na voljo 20 minut, izvolite.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 o tem, kako naj se borimo proti pomembni brezposelnosti dan danes v Evropi. Govoril bom v angleščini zato, da bom čim bolj razumljiv za čim večji krok ljudi. Uh, uh, uh, torej, um, delujem na več univerzah, trenutno med drugim Berkeley in pa univerzi v Toulouse. Mi ne predlagamo, da bi oblikovali mehanizem za za brez, boj proti brezposelnosti v Evropski uniji. Težko je, da bi posamezna država, posamezna regija v Evropski uniji, naprimer Grčija ali Portugalska, eh, absorbirala asimetrične šoke, s katerimi se sooča. V Evropski uniji obstaja tudi neke vrste trend potem, da bi eh, sredstva strukture iz bolj bogatih regij predstavili v bolj revne regije. Vprašanje je pa, kako to izvesti na najbolj smiselen način. Vse države Južne Evrope si želijo imeti mehanizma uh, Unemployment Insurance mechanism, mechanism. Druge države, naprimer nordijske države ali pa Nemčija, uh, pa si želijo drugačnega pristopa. Zato je najbolj ključno vprašanje, kako združiti vse deležnike za isto mizo. Najbolj smiselno je zato, da pripravim pobude, ki bodo primerljive oziroma smiselne za vse. Moj predlog se bili na treh stebrih. In vsi trije so po mojem mnenju zelo pomembni. Prvi, prvi stebr predvideva uh, določanje virov, sredstev v nacionalnih, eh, oziroma um, ki izhaja iz nacionalnih držav. Vsaka država članica bi prispevala približno en odstotek celotnega BDP-ja za schemo za zavarovanje za brezposelne v Evropski uniji. To je navezano na evro in zato je ta mehanizem najbolj primern za države evroobmočja. Zamisel predvideva, da bi za 17 držav evroobmočja ustvarili sistem, po katerem bi prispevali približno en odstotek svojega BDP-ja za namene sklada za pomoč brezposelnim, brezposelnim, sklad pa bi na to nadzirala parlament in komisija. To je prvi steber. Potem drugi steber. Ta je bolj inovativen. Po tem stebru bi oblikovali Evropsko pogodbo o delu. In ta pogodba bi veljala za vse, za vsa podjetja, za vse sektorje, za vse države članice ampak ne bi bila obvezna. Bila bi fakultativne narave. O tem bom govoril še pozneje. Ta pogodba bi bila tako ena pogodba N plus 1. Naprimer, v moji državi, v Franciji, obstaja približno 17 eh, oblik pogodb. To bi bila 18. To pogodbo bi oblikovali v Bruslu na evropski ravni in pri njenem oblikovanju bi sodelovali vsi običajni deležniki, torej parlament, komisija, svet, vsi ostali, to poznate bolje kot jaz. In cilj bi bil, da se opremo na izkušnje določenih držav članic, še posebej nordijskih držav težava v tem je, da nihče v južnih državah članicah, niti v Franciji, ne ve, kako bi reformiral trg dela. Samo švedi, samo danci so pri tem uspeli. Ne vemo pa kako. Opreti se moramo torej na njihovo znanje. In ko vidimo poskuse v južnih državah, v Španiji, Italiji, da bi izvedli reforme, vidimo, da so te neuspešne. Vse obstaja ogromno nezaupanje med zaposlenimi, delodajalci, politiko in tako naprej. Zato želimo nordijske države, skandinavce, povprašati, kako so to storili, kako so eh, združili vse zainteresirane strani pod eno streho in kako, kako bi po njihovem mnenju lahko oblikovali enotno evropsko zaposlitveno pogodbo, ki bi veljala za vse sektorje, za vse države Evropske unije. In seveda bi pri tem um, pričakovali, da bodo evropske oziroma da bodo severne države želele več fleksibilnosti, južne države pa več varnosti. Zato bi to pojavili sistem flexi security in na ta način bi res imeli neke vrste vseevropski sistem. Potem pa imamo tukaj tretji stebr, ki ne bi bil najbolj inovativen del našega predloga. In tretji predlog predvideva, da bi šlo prav tako za fakultativno možnost Zelo pomembno je, da imamo operativen trg dela na nacionalni ravni. Kajti kadarkoli se države članice spuščajo reforme, se soočajo s protesti. In pri tem tretjem pristopu je eh, določena raven odločanja predstavljena na Evropsko unijo. Kako to izgleda v praksi? Naprimer, če me vi, predsednica Pervonš Beres, najamete eh, oziroma zaposlite v svojem podjetju v Franciji, bi se pogovarjala naprimer o moje pogodbi, o mojih nalogah, o moje plači in tako naprej in tako naprej, ampak vaše podjetje bi moralo tudi predstaviti dve vrsti pogodb, ki bi jo moral podpisati. Prva pogodba bi bila obstoječa nacionalna pogodba, ki bi vsebovala tudi vse obstoječe nacionalne podrobnosti, glede socialnega varstva, glede eh, zdravstvenega zavarovanja in tako naprej. Se pravi, brez sprememb. Druga pogodba, pa, ki bi jo moral podpisati, pa bi bila pogodba z enako diskrecijo, ampak to bi bila pogodba na evropski ravni. Flexi security pogodba, ki sem jo prej opisal. In varnost, ki bi iz te pogodbe izhajala, bi bila naslednja. Nacionalna Eh, politika socialnega varstva in zavarovanja, po drugi strani pa tudi evropska, evropsko zavarovanje za primer brezposelnosti. In če se, recimo jaz kot zaposleni, odločim prostovoljno za več fleksibilnosti, ko podpisujem svojo pogodbo, bi v primeru, da me odpustite, imel tudi več varnosti. Ta odločitev o fleksibilnosti ni več odvisno od podjetja, ampak od delavca, ki podpiše pogodbo o zaposlitvi. Tu ni nobene obveze. Seveda, tu so povedali tudi lastnosti takšne pogodbe, kajti želimo si nekako depolitizirati, de demonizirati celotno razpravo o reformah trga dela. Trenutno smo v časih, ko je brezposelnost v Evropski uniji zelo visoka. Ampak brezposelnost je eh, večplastna. Nekaj je strukturne brezposelnosti, nekaj pa drugih vrst brezposelnosti. Jaz se želim tu osredotočiti zgolj na to ciklično brezposelnost, kajti evropsko eh, zavarovanje za primer brezposelnosti bi bilo, prav, nam, eh, bi bilo namenjeno ravno tem delavcem, ki bi torej zaposlitev izgubili zaradi cikličnih dogajanj. Zamisel za tem predlogom je, da se denar da na voljo samo, če so države pripravljene na reforme. Tu ni nobenega hazardiranja, nobenih moralnih igric. V Evropi, v Bruslju poteka razprava o vključenju socialnih vidikov v kolektivna pogajanja. In In tu zdaj ne, ne govorim o nekih makro pogodbah, ki mm, obvezuje k sodelovanju tudi naprimer mednarodni sklad. To pustimo ob strani. Mi želimo pripraviti pogodbo, ki bi bila operativna na evropski ravni in ki bi bila neke vrste orodje, makro orodje za boj proti krizi. kajti pri vsem tem uh, gre neprej za transfere denarja in potem za reforme. Hvala za pozornost. Hvala lepa za ta zanimiva razmišljanja. Zdaj pa predajam besedo gospod Algren, predsednici Evropskega združenja za obrti eh, in smala, eh, mala in srednje velika podjetja. Izvolite. Hvala lepa, predsednica, gospod in gospodje. Hvala lepa za a, to a, povabilo našemu združenju, ampak bom nadaljevala v angleščini. Representing... Kot predsednica Evropskega združenja majhnih in srednjih podjetnikov in obrtnikov in hkrati kot podjetnica, lasnica mikropodjetja s tremi zaposlenimi na švedskem, lahko iz prve roke povem, kako je kriza prizadela Eh, evropska podjetja oziroma evropske obrtnike. Po naših podatkih so bili ravno MSP-ji v gospodarski krizi najbolj prizadeti. Kljub temu težavnemu okolju pa so MSP-ji ostali glavni vir delovnih mest v Evropski uniji. Predstavljajo kar 98 odstotkov vseh delovnih mest v Evropski uniji in ponujajo eh, oziroma pokrivajo dve tretjini celotne zaposlitve. Kljub krizi MSP je še vedno ustvarja nova delovna mesta, ampak ne v vseh sektorjih in veliko počasneje, kot pa so to počeli v preteklih letih. MSP je še posebej mikro in majhna podjetja zelo nerada odpuščajo delavce iz dveh razlogov prvič, zelo težko bi bilo v primeru okrevanja ponovno zaposliti kakovostno delovno silo in po drugi strani zelo težko je uh, odpustiti delavce, ne da bi pri tem prizadeli delovanje celotnega podjetja. Seveda, majhna podjetja težko zaposlujejo nove kadre in se, uh, vlagajo nove investicije, dokler uh, se trenutne težave ne bodo razrešile. Uh, Statistike kaže, da je eh, brezposelnost od srede leta 2011 rasla vse do danes in dosegla več kot 10 odstotno brezposelnost v letu 2012. Gre za strukturno brezposelnost in pa tudi za druge vrste brezposelnosti, kajti obstaja več kot 2 milijona. 2 milijona delovnih mest, ki trenutno niso zasedeno. In iz vsega tega lahko sklepamo, da je bilo leto 2012 eno izmed najslabših let. Poleg vsega pa opažamo tudi razlike med državami članicami, med severnimi in južnimi državami Evropske unije. In to nas mora najbolj skrbeti. Tiste države članice, ki so že začele izvajati reforme trga dela pred začetkom krize, naprimer, ki so osredotočile na dejansko eh, delovanje trga dela in na, dejansko, na dejanske sisteme socialnega varstva, so eh, jo odnesle bolje kot druge. In tiste države, ki so to storile, zdaj že opažajo eh, okrevanje To so, na primer, države kot sta Irska in Španija. Ampak vsi ti ukrepi, vso to ukrevanje se ne izkaže takoj kot ustvarjanje novih delovnih mest, kajti vemo, da trg deluje na poseben način. In še posebej trg dela je izjemno občutljiv. Najbolj težko je pri vsem skupaj ponovno unesti zaupanje v celoten proces zaposlovanja in poslovanja. Zelo težko se je boriti proti tem težavam. Lahko bi celo rekli, da je politika vrčevanja, politika krčenja sredstev poslabšala celotno situacijo. To je zelo, oziroma res pa je, da smo morali javne sektorje v določene meri zmanjšati. Dobro bi tudi bilo, oziroma dobro je, da so države članice se spodale na pot fiskalne konsolidacije. Kajti veliko bolje je plačevati, oziroma veliko bolje je vlagati sredstva v razvoj, kot pa odplačevati pretekle dolgove. Ampak, um, kljub temu, da so te politike manj uspešne, kot pa smo si želeli, bi bilo verjetno neukrepanje še slabše. V času tako zapletene krize so, naprimer, ukrepi, kot so letni pregled rasti, um, poročanje oziroma oblikovanje priporočil po državah in drugi pravi način za ustvarjanje novih delovnih mest v Evropi. Fiskalna konsolidacija in zmaševanje dolga sta ključnega pomena pri ustvarjanju konkurenčnosti, ampak nista dovolj podpreti bi jo morali tudi strukturnimi reformami, še posebej na trgu dela. In zato UAMPE podpira uh, vse ukrepe, ki so zo, oblikovani znotraj EGS 2013-2020. Mi podpiramo predloge, kot so ponovno kreditiranje majhnih in srednjih podjetij, tako da lahko zažene nov proizvodni cikl. Konkurenčnost se začenja danes z ulaganjem v eh, inovacije, v usposabljanje in izobraževanje. Boj proti brezposelnosti, socialni pogled posledicam krize, posodobljanje eh, sistemov javne uprave. To so prioritete ki jih moramo pri fiskalni konsolidaciji vedno imeti pred seboj. Seveda pa tukaj ne smejo manjkati dolgoročna vlaganja. Junija 2012 je Evropski svet pravilno odločil, da se fiskalni, eh, fiskalni kompakt dopolni z eh, dogovorom za delovna mesta in eh, inovacije. vsem je jasno, da nova delovna mesta ustvarja zasebni sektor. In če bomo podkrepili tudi finančni sektor, bomo ustvarili novo zaupanje. Strukturne reforme so na trgu dela vsekakor pomembne, kajti na ta način bomo pomagali ustvarjati nova delovna mesta. Na ta način bomo lahko ponovno zagnali eh, proizvodne procese. Ker sem sama bila dolga leta dejavna na regionalni in lokalni ravni, vidim, kakšne so potrebe na teh ravneh. Gre za dolgoročno ulaganje, ki mora iti skupaj z roko v roki z um, fiskalno konsolidacijo in uh, zmanjševanjem birokracije. Zato podpiramo vse ukrepe, ki gredo v to smer in ki bodo na poseben način upoštevali položaj posamezne države članice. Komisija je aprila 2012 pripravila svežen novih ukrepov za reformo delovnega oziroma trga dela. Vsi ti ukrepi so omenjeni tudi v CSR in izhaja, iz tega izhaja, izhajata dve skupini ciljev. Spremljanje, tesno spremljanje, tesno spremljanje um, izvajanja teh določb in pa dodatne naloge. Celoten postopek evropskega semestra bi morala spremljati tudi boljša, eh, boljše upravljanje na vseh ravneh, med drugim na evropski ravni. Poleg vsega mora biti evropski proračun motor za eh, nove investicije in za boj proti brezposobnosti v težkih, teh težkih časih mora biti zasebni sektor, še posebej MSP, eh, glavni vir oziroma glavni, glavno gonilo boja proti brezposelnosti. Če bomo MSP-jem, če bomo zasebnemu sektorju dali na voljo več manjskega prostora, potem bo ta povrnil naše zaupanje. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa predajam besedo gospodu Nunjo Majerju, ki je generalni sekretar Karitasa Evropa. Uh, Gospod predsednica, poslanci, hvala lepa, da ste povabili Karitas Evropa, da predstavi naše mnenje glede učinka evropskega semestra na politike za poslovanja. Imamo 49 članskih organizacijah v 66 državah članicah, zagotavljamo pomoč žrtvam po svetu, v Evropi. Tako da danes zastopamo tudi 23 sindikalnih članov. Ob upoštevanju Evrope 2020 vsako leto spremljamo letno rast oziroma raziskavo o letni rasti. Pripravljamo tudi svoje dokumente, poročilo v, šest, v, v senci glede strategije Evropa 2020, to je na voljo zunaj v dvorani. Opravljamo primerjavo in to na tistih področjih, kjer smo dejavni, gre za zaposlovanje, izobraževanje, zmanjševanje revščine. Glede teh treh področji bi spostavil eno besedo, ki je takoj. V Karitasu delamo po vsem svetu in pomagamo eh, ljudem po naravnih katastrofah. Tokrat eh, delujemo na katastrofi, ki je prizadela vse eh, na ravni Evrope, to je posledica ukrepov vrčevanja. Kakšna je bila škoda? Trpljenje se je eksponentno povečevalo in zato moramo nemudoma ukrepati. Vemo, o čem govorimo. V Španiji, v Grčiji je stopnja brezposelnosti mladih skoraj da 60 odstotna. V večini evropskih držav se povečuje ta brezposelnost in revščina. Karitas želi več pomoči od podjetij, od srednjega uh, sloja. Čeprav ravno srednji sloj, imigranti uh, eh, in revni, uh, eh, dosti krat več niso upravičeni do pomoči ravno zaradi vrčevalnih ukrepov. Naše ankete o rasti primerjamo s prejšnjimi. Uh, in eh, tako lahko ugotovimo, da so učinki ukrepov proti revščini še manj danosežni kot prej. Gre sicer za dobra orodja, ampak potrebujemo bolj jasne ukrepe za zmanjševanje revščine v državah članicah. Anketa o letni rasti kaže, kako eh, ni prave povezave z izkoreninjenjem revščine. Jasno je, da vrševalni ukrepi ne zmanjšujejo revščine, temveč jo dramatično povečujejo. Zaradi revščine se tudi povečuje neenakopravnost. Letna preiskava o rasti, priporočila, nacionalni programi reform obravnavajo vprašanje revščine, vendar le obrobno. Mi smo pripravili našo lastno raziskavo o vplivu eh, krize na ljudi v petih državah članicah. To smo prejšnji teden predstavili v Dublinu. Rezultati so na voljo tudi tukaj. tukaj Gre za odločilne učinke vrčevalnih ukrepov na najbolj rnljive. Gre za neke vrste uh, krog, v katerem se vrtimo. Dejansko se odmikamo od ciljev, ki smo si jih zadali, zato moramo takoj ukrepati. Gre za celotno generacijo ljudi, ki je na robu, eh, da jo popolnoma izgubimo z delovnega trga, da ne bo več mogla sodelovati v socialnem življenju. Danes zelo hitro postanemo brezposelni, revni, težko pa se iz tega izkopati če ni dostopa do zaposlovanja, do schem eh, minimalnega, minimalnega dohodka in pa socialnih eh, storitev, si ne moremo pomagati. Do, dogme, kot so banke, morajo uspeti in pa varčevalni ukrepi in pa napačni sistemi socialnega varstva, vse to nas vodi v krizo, ki ji je priča tudi Karitas. Zgodi se, da iz stanovanja vržejo stare ljudi ali pa mlada družina z ljudmi, ki se morda odločijo celo za samomor, ker ne vidijo nobene druge rešitve. Kako pa naj Evropa izide iz te krize? Karitas na tem področju želi skladen pristop na področju socialne politike pri strategiji 2020 raziskava v letni rasti se mora bolje odzvati, mora bolje prikazati dejansko stanje, poiskati mora smernice politike za reševanje. Nacionalne reforme in programi morajo imeti specifične cilje za obravnavanje ranljivih skupin v družbi. To mora biti nove dogme, da ne bi izgubljali celotnih generacij. Prizadevati si moramo za več zaposlovanja za mlade. Ta začarni krok je treba prekiniti da otroci ne bodo unaprej obsojeni na revščino. Prizadevati si moramo za cilje iz strategije 2020, zlasti, ko gre za zmanjševanje revščine. Leta 2010 smo se zavezali, da bomo dosegli cilje za Evropo 2020, da bo prišlo do stabilizacije gospodarstva in ne obratno. Evropski parlament zastopa ljudi Evrope in ima pomembno vlogo pri obvešanju evropskega semestra in pri vplivu na nacionalne parlamente. Hvala lepa, da ukrepate takoj. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa. Besedo sedaj predajam gospodu Klodu Emanuelu Triomfu, direktorju Združenja Travaj Emploi Europe, torej Astres.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 Ne samo, da predstavljam naše združenje, ki združuje sindikate, podjetja, akademski svet in tudi druge institute, ampak v zadnjih desetih letih eh, s svojimi partnerji v Evropi vodi vrsto programov, bodi si kar zadeva socialno prestrukturiranje podjetij, tudi kar zadeva socialno varnost, eh, delo eh, in torej na tej podlagi bom v sedmih minutah skušal povedati par stvari o vplivu evropskega semestra na socialne politike v Evropi prvič. Ali ta vaja je eh, bistveno različna od vaj, ki so uh, se izvajale pred tem, ko se sprašujem in ko sprašujem svoje partnere v različnih evropskih državah, je odgovor videti negativen. Na papirju smo približali stvari, smo sredotočili postopke v času, to da ali v smislu vsebine, v smislu usklajevanja, v smislu usklajevanja med državami članicami in med različnimi politikami smo zabeležili velik napredek. Trenutno Ne, da bi popolnoma pobil vseh prizadevanj, bi rekel, da ne opažamo zaznavnih eh, napredkov. Eh, z vidika vsebine bi želel še nekaj povedati v zvezi s tem evropskim semestrom. Torej, Moram reči, da potekajo a, pogajanja med a, EPP in SD. A, moram reči, da poteka izredno zanimiva javna predstavitev, potem vsak počne, kar želi, seveda se udeležuje ali pa ne, ampak. Um, uh, sur, sur Il est extrêmement intéressant de faire une analyse transverse. V zvezi z vsebino mislim, da je zelo zanimivo opraviti tako transverzalno oceno jo, nekega predloga, ki je dala komisija vsem državam članicam na ravni zaposlovanja in socialnih politik. Imamo neko zelo pomembno dejstvo, predvsem kar zadeva politike za poslovanje. Mi smo bolj specializirani v zvezi s to temo, nekoliko manj v zvezi s socialnimi politikami. Vsekakor, če, eh, bo, eh, če bodo te politike vse temeljile na isti predpostavki, potem eh, je potrebno najprej strukturno reformirati trg dela. Želim podati samo dva razmisleka. Prvič, kje obstajajo, kje so dokazi o tej dogmi. Že deset let uh, to uh, ponavljamo, kot da je to dejstvo, ne da bi imeli prave uh, ocenjevalne študije v zvezi s to vsebino, ki bi dokazovala, da je res temu tako, da je treba res tako uh, postopati. In drugič, Eh, delamo se kot, da eh, res verjamemo v to, da eh, strukturna reforma trga dela je pogoj za konkurenčnost našega gospodarstva. Ampak o tem bi se lahko pogovarjali, zdaj nimamo časa za to, samo nekaj bi želel povdariti. Kaj mislimo s pojmom strukturne reforme? Kaj ti, ko si konkretno ogledamo priporočila, potem vidimo, da te strukturne reforme dan danes gredo izključno v smer nekega zmanjševanja socialne varnosti, zmanjševanja a, a, raznih oblik a, varstva na trgu dela, potem v korist neke teorične, a, teoretske konkurence, ki ni bila še dokazana. In še tretjo stvar bi povedal. In a, to spada med paradokse te vaje. Ko analiziramo priporočila po posameznih državah, ugotovimo, da se osredotočajo predvsem na to, kar imenujemo trajnost a, zdravstvenih sistemov oziroma pokojninskih sistemov, potem sistemov za kolektivna pogajanja, sistemov um, plačnih sistemov. In v čem tiči ta paradoks? Paradik, paradoks tiči v tem, da Evropa se trenutno. Uh, uh, trenutno nima nikakršnih pristojnosti na tem področju, ampak ko govorimo o evropskem semestru, kar naenkrat se te pristojnosti na lepem pojavijo. Ampak torej moramo razmisliti, imamo različne mnenje v zvezi s tem, pustimo to. Ampak mislim, da. Eh, to uh, bo nujno imelo določene posledice za državljane srednjeročno. Težko bo reči, da Evropa danes oblikuje določena priporočila v zvezi s pokojninskimi sistemi, ampak ko je govor o pozitivnih stvarih, ki bi jih lahko postorili na tem področju, potem nimamo pristojnosti. Seveda govorimo o reformah na področju uh, um, po, kolektivnega pogajanja, ampak ničiz, ne moremo ukrepati konkretno na tem področju. Torej ustrajam na tem paradoksu v, obli, v okviru tega evropskega semestra. In tretji, tretja pripomba. E, imamo celo vrsto stvari, ki sploh niso zastopane v tej vaji. Naprimer, kakovost zaposlitve je skoraj popolnoma izginila. Drugače povedano, torej eh, napredov, uveljavljanje, eh, gre za uveljavljanje zaposlitve za vsako ceno, ne glede na njegovo kakovost in eh, torej to eh, spodbujanje zaposlitve za vsako ceno potem um, privede do cele vrste rezultatov, kot se je naprimer dogodilo v Nemčiji. Uh, od leta 2008 in uh, vaše aktivnosti to dokazujejo, več kot 2 milijona delovnih mest je bilo uničenih skozi tako imenovane prestrukturiranja podjetij. Uh, ali najdemo morda v eh, tej vaji kakšna priporočila za to, da bi izboljšali tudi te eh, okoliščine, v bistvu tega ni nikjer. Ali priporočila komisije se osredotočajo recimo eh, na to, da bi ustvarili neko doslednost in to v službi naprimer okolja. Lahko si ogledate različna priporočila državam članica in boste ugotovili, da ta vidik je komaj omenjen v večini večini primerov. Lahko bi še naštel nič koliko različnih primerov, ampak bom moral zaključiti, ker sem skoraj izčrpal čas, ki sem ga imel na voljo. In imam še pet pripomb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 Torej, ta vaja dan danes posreduje nek, nek, neko negativno socialno sporočilo večini evropskih državljanov in mislim, da dan danes eh, si moramo zastaviti vprašanje, ali želimo imeti prociklične ali anticiklična sporočila, torej kako naj pripravimo prihodnost tretjič. Ali eh, res, kriza ni ničesar spremenila? Videti je, da ni nikakršne uskladitve, usklajevanja brez spodbujanja in torej socialno vprašanje, vprašanje za poslovanja eh, pri komisiji v nekaterih primerjih, a, eh, a, eh, sploh, a, torej razmišljanje o teh vidikih pri komisiji se sploh ni spremenilo in a, a, govorimo večkrat o fleksi a, varnosti, ampak pogojev za fleksi varnost ni. A, ali pa morda je komisija popolnoma pozabila, na svoje ambicije. Morda ima še nekaj ambicij, kar zadeva neko poglobljeno reformo mehanizmov za socialno pravičnost in to je nujno, nihče tega ne eh, spodkopava, nihče ne ugovarja temu. Torej, kako naj spoštujemo pravice zaposlenih, delojemalcev, kako naj hkrati upoštevamo potrebo podjetij. Seveda, to je vse nujno, to je skoraj v celoti izginilo, ampak seveda ne moremo usklejevati brez podbojne in to je moja zadnja pripomba. Hvala lepa za, te, za vsa ta zanimiva razmišljanja. Sporočilo je nedvomno izredno pomembno za našo komisijo, naj a, eh, gre za evropski semester ali tudi za širšo razsežnost. Vsekakor te prispev, ti prispevki se vključujo v a, eh, splošno usmerito, po kateri želimo hoditi. Eh, in eh, zato, da vzpostavimo ustrezen dialog s svetom in so komisijo, kaj ti rešitve na te probleme ne bomo našli eh, zgolj prek vprašanja javnih financ in proračuna. Se moramo, tega se moramo lotiti širše. Zdaj odpiram razpravo, torej odpiramo ta ples z vprašanji. Eh, če ni nikogar, ki bi želel spregovoriti, bom jaz prebila led. Kdo bo spregovoril? Steven Hughes? Gospa poročevalka? Ne, eh, Aleksandr Serkes. Gracias, signora presidente. Bueno, yo quiero... Hvala, predsednica. Najprej bi se zahvalil vsem štirim govornikom. Vsak od njih ima drugačno zadje, drugačno perspektivo ampak govorili so o dejanskem stanju, to, kar nas kot odbor zanima. Gre za socialno perspektivo in to mora biti glavna smernica Evropskega semestra. Ta ima svoj namen. Namen je, da se ustvarjajo delovna mesta in da se ustvarjajo boljši socialni pogoji, da izboljšujemo življenja in življenjske pogoje uh, ljudi. Ampak zdi se mi, da smo se tega narobe lotili, obravnavamo bolj sredstva, kot pa sam cilj. Tukaj so makroekonomski dejavniki in samo po sebi je vse skupaj postalo namen. Kot da se naše socialne politike žrtvujejo zato, ker želimo doseči druge cilje, torej cilj, da moramo služiti eh, politiki. To je popolna norost, to stvari obrača na glavo. Široko gledano temu odboru vsi govorite, da je treba nekaj spremeniti. Štiri leta že spremljamo slabšanje stanja z vidika naših državljanov, to je eno dejstvo. Ampak poleg tega je naša uh, makroekonomska politika in pa prilagoditve neskladna s, obljubi, uh, s katerim, obljubami, s katerimi smo začeli. In stvari se samo še slabšajo. Žal se stvari uničujejo, uničujejo se tudi upi ljudi potrebujemo trajnost sistema, sistem ni zmožen preživeti. Naj se dotaknem enega od komentarjev gospoda Triomfa, bil je zelo pomemben. Zakaj ne ocenimo teh politik? Zakaj ne naredimo neke inventure? Gre za pseudoznanstveni diskurs, ampak na koncu pa moramo biti zmožni tudi spremeniti naše paradigme, če je to treba. Pogledati je treba rezultate. Slišali smo o politikah prilagajanja, o varčevalnih ukrepih, kakšni pa so učinki. Žal, tega ne ocenjujemo. Skoraj religiozen, dogmatičen pristop imamo. Ljudje pravijo, ne, ne, od tega nikakor ne moremo odstopati. Gospodo Triomfu bi povedal, da imamo v Španiji neke vrste laboratorij na tem področju. Približno leto nazaj smo uvedli strukturne reforme, kot ste pravilno povedali, osredotočili smo se samo na reformiranje trga dela da bi zagotovili čim več prožnosti, pomoči podjetjem, ki potem lahko lažje odpuščajo delavcem, zmanjšujejo uh, stroške, socialno varstvo. Vse to zaradi večje prožnosti, ampak kaj se je zgodilo? Zmanjšalo se je število ljudi, ki ima koristijo trga dela in tako naprej. Te obljube so bile dane že pred enim letom. Gospod Triumf, strukturne reforme, ko govorimo o fleksibiliti, eh, o prožnosti, sploh ne govorimo o varnosti. Ni podatka, da bi se število brezposelnih zmanjšalo. Ravno nasprotno. In to vse poteka domnevno v imenu reforme. Rekli ste, da se situacija spreminja glede odprtih pogodb. Dejstvo pa je, da je kar nekaj ljudi, ki imajo zdaj začasne pogodbe eh, za delo, ne pa odprte. Gospa predsednica, ali bi lahko imeli vsaj kakšne kazalnike elementov spremembe, ehm, tako bi lahko odprli še kakšne druge perspektive, potrebujemo še druge alternativne k temu klasičnemu pristopu. Hvala lepa. Filip Buljo, Hvala, predsednica. Nimam posebnih vprašanj, ampak bi se želel zahvaliti našim današnjim govorcem za njihova razmišljanja in morda dodati še nekaj osebnih tako, razmišljanj. Eh, očitno je, da vsak eh, govorec je izpostavil eh, določene vidike in kako vse to vpliva na socialne, socialne politike, na zaposlovanje na evropski ravni. In moram reči, da zelo cenim paradoks, ki ga je izpostavil gospod Triomf z ozirom na razmišljanja, ki potekajo zdaj na ravni institucij in um, Res je, da Evropska unija eh, pogosto sodeluje pri obravnavi in pri posledicah eh, te krize. Tukaj mislim konkretno na pomoč, ki jo eh, Evropska unija nudi določenim velikim podjetjem, ki so mu bili prisiljeni odpuščati celo vrsto zaposlenih in to predhodno oziroma pre, torej, po a, eh, odpustitvi, vsekakor lahko oblikujemo nekaj direktiv, lahko damo nekaj smernic, ampak nimamo prave moči, pravih pristojnosti in pooblastil za a, eh, sprejemanje zakonodajnih aktov, za usklajevanje, kaj ti obstaja ta, to znamenito načelo subsidijarnosti ki bi ga morali postaviti pod vprašaj. Nimamo dovolj ambicij v tem večletnem, v tem večletnem finančnem okviru, nimamo dovolj ambicij, predvsem kar zadeva zaposlovanje. Ehm, moram, to bi morala biti naša, naš paradni konec pri reševanju gospodarske in finančne krize. Morali bi e, morda celo razmisliti o novih omejitvah za subsidijarno, zato da bi ugotovili, če bi lahko šli še nekoliko dlje na področju usklajevanja na evropski ravni strani. In predlog komisije, da bi imeli posebna jamstva za mlade, to je nekaj pozitivnega, ampak to potem gre vsekakor skozi odločitve na nacionalni ravni in torej nima direktnih učinkov za Evropsko unijo. Še vedno smo odvisni od volje eh, držav članic in ali ne bi lahko mi, res mi, začeli razmišljati o tem skupaj s svetom in državami članicami, zato da bi se morda nekoliko bolje usklajevali. In torej ta zaključek, ki ga je izpostavil gospod Triumf, je pač tale. Ali lahko še eh, dodamo nekaj spodbud? Torej, ni usklajevanje brez spodbujanja. Jaz mislim, da je temu res tako. Evropa mora imeti nek celovit makroekonomski pogled, da eh, tudi eh, z ozirom na socialno področje naša vloga ni samo to, da usklajujemo, kajti metoda usklajevanja je že pokazala svoje meje doslej ampak eh, to vse skupaj je videti že vse zelo zastarelo. Zdaj moramo ustvariti pravo konvergenco, eh, veliko bolj odločno, eh, ne samo harmonizacija, ampak prava konvergenca, ki naj omogoči, da nekoliko predelamo in sprilagodimo to subsidijarno za to, da bo lahko Evropska unija bolj učinkovita tudi na socialnem področju. Steven Hughes in na to Emily Turns. Thanks, Madam President. And Hvala, predsednica. Hvala gostom. Nekaj zanimivih zamisli, provokativnih zamisli je bilo v nekaterih primerjih predstavljeno. Nekaj specifičnih stvari bi izpostavil, potem pa še eno bolj splošno. Prvo vprašanje je zelo specifično za Žaka Delplaja. Gre za mehanizem zavarovanja v primeru brezposelnosti. Ta zamisel je odlična, ampak vidimo, kako počasi se svet premika eh, v smeri pokrivanja drugih bolj občutljivih eh, stvari, tako da bo verjetno trajalo kar nekaj časa v svetu, da pokrije tudi ta mehanizem. Eh, nekje v svoji predstavitvi ste omenili vprašanje, zakaj bi Nemčija ali pa Nizozemska podprli to idejo. Zanima me, kakšen bi bil, razli, eh, kakšen bi bil odgovor na to. Bi vas prosil, da razdelate. Druga stvar, ki sem jo želel izpostaviti, je, da se strinjam s klodom triumfom in kar je povedal tudi gospod Serkas zlasti ko gre za način, kako AGS in pa memorandumi podpisani s Portugalsko Grčijo vplivajo na indeksiranje, na kolektivna pogajanja, na minimalne plače in podobno. Eno od teh vprašanj je bilo skoraj da popolnoma izključeno iz socialnega eh, poglavja. Tudi ko gre za letni pregled rasti in pa evropski semester. Pripričam pa sem, da je tukaj še nekaj drugih točk. No, vrnil bi se na eh, tisto, kar je povedala predstavnica UEAPMEA. Rekli ste, da so vrčevalni ukrepi eh, sicer potrebni, da bi bila nedejavnost napaka. Eh, deloma se strinjam s tem. Moje mnenje je, da je bila fiskalna konsolidacija, konsolidacija vsekakor potrebna, ampak ne strinjamo pa se glede hitrosti in pa globine pristopa k tej fiskalni konsolidaciji. Omenili ste, da se je. Po vašem, da mora po vašem mnenju zagon za začetek priti iz zasebnega sektorja. Zanima me, v kakšni meri bi se strinjali, da je treba vključevati tudi politike javnega sektorja, ko gre za vprašanje investicij in pa upravljanje eh, skup, stopne uh, eh, ga povpraševanja. Kako naj bi bilo, če bi zasebni sektor prevzel pobudo, prepuščenje popolnoma lastnim sredstvom? Mislim, da potrebujemo tudi vložek iz politike javnega sektorja, z velika Eh, makroekonomske politike. Ne vem, če lahko vse prepustimo samo zasebnemu sektorju. Ali se strinjate s tem? Hvala lepa, Emilin Terinen in potem gospa Harkin. Like Hvala. Nadaljevala bi v smeri, ki jo je omenil že Stephen Hughes. Mislim, da potrebujemo nekaj časa, da premostimo ekstreme. Na eni strani imamo en ekstrem, mogoče nekoliko pretirano ampak to so vrčevalni ukrepi. Gre za to vizijo, da je treba omejiti javni sektor, da ga je treba zmanjšati, da je treba znižati plače, zmanjšati socialno varstvo. To je en ekstrem. In lahko rečete, da je to eden od izhodov iz krize. Drugi ekstrem pa je, da nadaljujemo, zapravljamo, trošimo, trošimo in potem bolj poglobljeno pregledamo investicije. Mislim, da moramo nekako premustiti oba ekstrema in zauzeti tretjo pozicijo. Odbor, ta odbor je bil zelo dober pri tem, ko je šlo za poročila semestra. Kaj ti načeloma smo rekli, da bo stabilna družba odvisna od močnega sodelovanja med javnim in zasebnim sektorem. Zdaj komentiram tudi gospod Elgrem. Rekli ste, da bodo delovna mesta izšla iz zasebnega sektorja. Se strinjam, ampak eh, zasebni sektor bo predvsej odvisen tudi od odločitev javnega sektorja in pa politikov. trenutno smo v položaju zmede, v začarnem krogu. Podjetja, gospodinstva. Načeloma vsi ne zaupajo v prihodnost in to je velik problem. Ma se pa jih ne želijo investirati, kajti rast je počasna, trenutno ni nobene perspektive v Evropi. Eh, rast je počasna, ker je popraševanje slabo. Popraševanje pa je slabo, ker se vsi bojijo jutrišnjega dneva. Zakaj? Ker režemo tudi zasebni sektor. Povečuje se brezposelnost. Tako da na ta način poglabljamo ta začarani krok. Stvar je treba obrniti v krok. V neke vrste novi optimizem za rast. Potrebujemo financirane investicije. Investicije torej ne morejo temeljiti na novih dolgovih. In to bo zelo težko v večini držav v Evropi. Naše investicije bomo morali financirati. Veliko predlogov imamo za to. Da se izognemo um, uh, neplačevanju davko in podobno. Poleg tega potrebujemo tudi vse več sodelovanja med zasebnim in, uh, in uh, javnim sektorjem. Potrebujemo strateška partnerstva za raziskave, za nova mesta, za energijo in tako naprej. Mislim, da je to prava pot naprej. Spet bi se navezala na gospodgrem. Ekonomisti so izpostavili, jaz prihajam iz Danske, eh, rekli so, da skandinavske države trenutno počnejo ravno to. In zato tudi menim, da so potrebne investicije tudi v socialno varnost. In te investicije lahko dolgoročno podprejo rast. In tako gre sta zasebni in pa javni sektor z roko v roki in ta koncept je zelo pomemben. Ta Odbor bi lahko pomagal premostiti ekstreme, kot jih imenujem sama, in premakniti razpravo naprej, tako da pridemo v boljši položaj, kot smo zdaj. Hvala, se upravičujem. Prisotna sem bila samo ob zadnji predstavitvi. Res se upravičujem, enostavno nisem mogla priti prej. Predvsej se strinjam s tem, kar so povedali kolegi oziroma kolegica, če imamo dva ekstrema, moramo najti nek umestni način obravnave. Moja predgovornica. Oziroma, govorila bi tudi o tem, o čem je govoril zadnji govornik, ali bomo imeli ciklične ali uh, proticiklične pristope. V državah članicah ni. Uh, velikega notranjega popraševanja, tudi popraševanja po izvozu, zlasti ne v Evropski uniji. Če si pogledamo, kakšna je stopnja eh, pogodb v Evropi v zadnjem letu, je to kar strašljivo. Ne vemo, kako lahko obrnemo to pot. Pa tudi periferija se veliko bolj izposoja kot pa samo jedro. In zdi se nam, da naša politika samo povečuje tiste probleme, ki jih že tako ali tako imamo. E, želela bi vaše, vaša mnenja o tem, torej kakšne proticiklične ukrepe bi lahko sprejeli. Zahvalila bi se Karitasu, na hitro sem pogledala njihova poročila. Videla sem, da so se dotaknili tudi Irske. Pred nekaj dnevi sem bila na odboru Ekon, ko je gospod Dragi govoril da bom tega imenovala deal, tako so to imenovali uh, v irskem primeru, ampak recimo, da zdaj to imenujemo kot deal. Dragi se je odzval na to. Rekel je, da je stanje na irskem enostavno odlično. Žal ni bilo časa, da bi odgovarjali na vprašanja, kajti vse je bilo zapisano, ampak. Nemogoče je, da nekdo to lahko reče za gospodarstvo, ki je na svojih kolenih. Ampak to je druga zgodba v naši razpravi v zvezi s poročilom Gospelo pametanje se dotaknil tudi uh, fiskalnih multiplikatorjev. Zanima me, kakšno je vaše mnenje o tem, ali je to treba spremeniti. Nekateri ljudje so govoriti o jamstvih za mlade. Mislim, da je to zelo dober pristop, to pris podpiram. Ali menite, da moramo nadaljevati to samo po sebi bo ljudi pripeljalo do določene točke in če na tej točki ne bo še nekaj, kaj se bo zgodilo potem. Potem pa še zadnji dve stvari. Naj se odzovem na to, kar so povedali kolege, kratka bom, Steven Hughes je rekel, da potrebujemo različno hitrost fiskalne konsolidacije v različnih državah članicah. E, mislim pa, da so tu, tukaj tudi druge stvari, ki jih lahko postarimo, recimo e, zaustavitev. E, neplačevanja davkov, davek na finančne transakcije in podobno. Najti moramo še druge mehanizme in orodja, ki jih lahko uporabimo, da bi lahko pomagali borečemu se evropskemu gospodarstvu. Hvala lepa, tudi jaz bila, bi želela sodelovati v tej razpravi in bi najprej vprašala gospoda Delplaja dvoja. Torej, uh, rekel je, da, je, eh, da so njegove uh, misli že bile uh, svoj čas predstavljene, ampak ne, v resnici so to uh, ideje, ki so pravzaprav uh, vsekakor zelo inovativne. Ampak uh, si ne morem predstavljati, da bi vse to lahko dosegli, ne da bi si zastavili nekega vprašanja, kateri so pogoji za socialna pogajanja. In tako kot na gospodarskem področju kvadratura kroga, eh, zato da bi hkrati eh, napredovali na področju strukturnih reform in tudi kar zadeva proračun. Na socialnem področju vprašanje se zastavlja in sicer se toliko bolj zastavlja, ker danes do povdan smo tudi povedali na okviru druge predstavitve eh, makroekonomski dialog, eh, pravzaprav eh, včasih ne privede do ničesar. Evropska centralna banka Eh, je veliko bolj zadovoljna, da se lahko pogovarja s socialnimi partnerji, če nas ni pri eh, pogajalski misi. To bo treba, tem bo treba tudi razmisliti. Ampak kaj se dogaja na ravni socialnih partnerjev? Vsakeč, ko, uh, imam, uh, ko se pogovarjam uh, s sogovornico, uh, je uh, pač uh, leitmotiv avtonom, avtonomija. Uh, v dialogu med socialnimi partnerji. Videti je kot, da mi zagovarjamo neke eh, bistvene elemente evropskega socialnega modela, ampak ko si ogledamo rezultate njihova, njihove sposobnosti pogajanja in pogledamo zadnje, zadnje eh, rezultate, zadnje podatke, recimo direktiva o zmanjševanju delovnega časa, vemo, kam je, kje, kaj je vse, do, do čisa je vse to privedlo. Torej, moramo imeti nek instrument, ki naj ustvarja dodano vrednost na socialnem področju in ki hkrati služi tudi kot avtomatski stabilizator na evropski ravni. Kajti obdobje eh, fiskalne konsolidacije privede do uničenja avtomatskih stabilizatorjev morda bi bilo manj ambiciozno, ampak morda nekoliko bolj praktično ali ne bi bilo bolje, ko bi iz jamstva za mlade eh, naredili neke vrste prvi avtomatski stabilizator. Seveda ne, eh, ne eh, nasprotujem tudi eh, zavarovanju proti bezpečnosti brezposelnosti, ampak morda jamstva za mlade ne bi bila morda lahko neka eh, bolj praktična rešitev v primerjavi s tem, kar eh, so, eh, za kar so se odločili predsedniki vladi in držav. To temeli tudi na odprti metodi oskrajevanja. Poznamo, kateri so rezultati tega. In še drugo vprašanje za Kloda Emanuela Triumfa. ne soglašam z vami, ko pravite, da nič se ni spremenili v primerjavi s preteklostjo, kajti stvari so se celo poslabšale. Eh, že dolga leta imam razprave z kolegom Robertom Debolfom in se šaliva o, o, o tem o, veliki vrzeli med predstavami in realnostjo. Morali bi a, zabeležiti neke bistvene spremembe, a, ampak tega ne beležimo, predvsem, ko gre tudi za proračunsko reformo, recimo, ko gre za reformo 121. člena a, pogodbe o politikah zaposlovanja in tudi se sprašujem, ali ni prišlo do neuravnoteženosti na tem področju. In postavljam tudi vam isto vprašanje, kot sem ga zastavila gospodu Del Plajo. Če, moramo, eh, če je nujno, da eh, karkoli pokrivamo s to vajo, je morda ravno to, da je treba postoriti več skupaj na evropski ravni, ampak konkretno na socialnem področju. In kaj to pomeni prednostno? Hvala. Ali še kdo želi, se želi oglasiti, še kakšno vprašanje morda? Ne, ja, gospod Benjo. Ja, kratek komentar sem želel podati glede težkega položaja, v katerem smo. Neke vrste temna soba, brez očitnih izhodov oziroma imamo en izhod, pred njim pa dolg tunel, ne vemo, kako dolg je ta tunel, luč komaj da brli. Problem je, da bi v normalnih okoliščinah to bil čas, ko bi začeli ustvarjati primankljaj oziroma bi lahko nam to pomagalo iz situacije. Ampak mi smo imeli velike deficite že v, čak, v času uh, prosperitete, tako da smo izgubili običajno makronomsko orodje. Prišli smo do zelo, zelo zapletenega problema. Edini načini naprej so dolgoročni, strukturni, za nje pa ne potrebujemo sprememb v količini javne porabe, ampak v kakovosti javne porabe. Zato moramo zdaj zelo skrbno premisliti o tem, da se javni izdatki osredotočijo na tista področja, kjer upajmo lahko zagotovimo nekaj gospodarske rasti. In stvari spravimo v zagon. Ampak ni pa nekih očitnih izhodov iz te situacije. Prej, ko bomo nehali iskati magično rešitev in se e, lotili dejanskega dela, da dejansko izboljšamo kakovost porabe in da se bomo bolj osredotočili v infrastrukturo, v raziskave, toliko bolje bo. To je bolj komentar kot pa vprašanje. In nisem tega namenil nobeni konkretni osebi. V redu, Seržo Gutjere se bo še spregovoril in a, gospa Lope Fontanje, torej Seržo na to, gospa Lope Fontanje, na to pa bomo ponovno predali besedo strokovnja. Gracias, presidenta. Yo creo que, que tengo una sensación como de... Hvala, uh, predsednica. Občutek imam, da uh, smo nekoliko frustrirani, razočarani. Uh, kajti eh, že dolga leta v tem odboru se ukvarjamo z eh, gospodarskimi politikami, zdaj se ukvarjamo z evropskim eh, semestrom. Potegnili smo določene sklepe na zadnjem plenarnem zasedanju v Strasburu. Naš odbor je predstavil dobro poročilo, hkrati pa komisija in svet vodita neko politiko, ki je popolnoma nasprotna temu, kar bi si mi želeli to v parlamentu. Danes uh, poteka razprava o stanju v državi državi, torej v moji državi v Španiji. In tukaj gre razprava o, uh, pač, uh, po, o državi, kjer so vsi popolnoma brezupni. Uh, kar smo dosegli v zadnjih letih je več revščine, manj rasti in več euroskepticizma. Kljub vsem uh, krčenjem, kajti tudi z političnega vidika si moramo zastati, sestaviti neko vprašanje. Ta politika, ki uh, jo zaznamo, zaznamuje predvsem načelo strogosti, proračunske strogosti, duši duši vsakršno možnost rasti in kaj dosega ustvarja skepticizem v državah in med državljani, ki so verjeli v Evropo kot a, zgled za napredek. In torej mi si moramo zastaviti neko vprašanje. Eh, Ocena, ki je vsako leto pripravi komisija o evropskem semestru. Ali eh, bo tej oceni uspelo vključiti tudi nekaj naših priporočil? Vprašanje je jasno. Smo neuspešni pri naših ekonomskih napovedih ne vključujemo nikakršnih socialnih a, ciljev. Edina stvar, ki smo jo dosegli, je več revščine in več a, a, žalosti in brezupnosti. Eh, ne samo, da smo v slabšem situaciji eh, v primerjavi z lanskim letom, ampak celo v primerjavi s prejšnjim tednom. Poglejmo si, kaj se je dogodilo v zadnjih tednih. Eh, tudi recimo nov sporazum v zvezi z večletnim finančnim okvirom je ravno nasprotje temu, kar si je želel ta odbor. Vsi smo upali, da nove finančne perspektive bodo predvidevale tudi določeno maržo, držo, zato da bomo lahko ciljali na eh, gospodarsko rast. In ne samo, da nismo konsolidirali proračuna, ampak smo ga skrčili na ključnih področjih, ki so pomembne za spodbojanje gospodarske rasti. Uh, hkrati, hkrati, Eh, seveda lahko nekateri govorijo o strogosti, ki ne bi bila skladna z rastjo. To je neke vrste moto, ki ga nekateri uporabljajo, ampak. Hkrati eh, v okviru te eh, strogosti, finančne strogosti, to naj bi pač pomenilo, eh, da, si, da si celo nekateri ponovno zastavljajo vprašanje, ali je sploh eh, evro eh, lahko eh, trajnostan. In uh, tudi um, veliko, veliko politikov je že veliko krat omenjalo uh, dejstva, da uh, na poti evra ne moramo več nazaj, ampak uh, nihče ni omenjal a, pomembnosti tudi tega, da ne moramo nazaj na poti evropskih socialnih politika. In torej, kateri je pravzaprav socialni učinek tega evropskega semestra? To je vprašanje, ki si ga zastavljamo tudi v tej javni predstavitvi. Veliko obljub smo slišali glede tega, češ da Evropa pridobiva na konkurenčnosti. Ampak kaj je sploh ta konkurenčnost, ki nam jo vsi obljubljajo za reformo trga dela, ki pa pravzaprav v resnici ne ščitijo eh, državljana ali delavca, ampak za ukrepi, ki eh, še poglabljajo eh, obubožanje evropskih državljanov med petimi držav, najbolj konkurenčnimi državami v svetu, ki beležijo največjo rast, ni nikakršne države, kjer bi se krčile plače oziroma se uljeljavljajo politike strogosti kot tiste, ki jih zasleduje Evropska komisija. Vse najbolj konkurenčne države na svetu hkrati razvijajo konkurenčni model, ampak tudi socialni model. In mislim, da smo se odločili ravno za napačne recepte za napačne rešitve, zelo napačno je se eh, opustiti socialni model, ki smo ga zgradili v zadnjih letih. Vi ste eh, dejansko izkoristili veliko več časa kot eh, tisti čas, ki smo vam ga namenili. Gospa Lope Fontanje, torej ne bom storila tega, kar bi si želela in sicer ne bom odgovorila španskemu kolegu pač ne, ne bomo odgovarjali na njegove pripombe v zvezi z sedanjo špansko vlado. Uh, tukaj uh, moramo pravzaprav razviti razpravo uh, za uh, upanje v prihodnost, ne pa za brezup. In v Španiji bomo v prihodnje ugotavljali, uh, kako kateri so rezultati eh, teh reform. Eh, ne moramo eh, pričakovati, da bomo kar čez noč lahko že želi rezultate določenih reform na trgu dela. Prispevki naših kolegov pa so bili izredno zanimivi in imamo občutek, da vsi soglašajo glede tega, da v vseh evropskih državah potrebujemo proračunsko ravnovesje, zato da bomo lahko podprli javno porabo in tudi sisteme socialnih držav. Vsekakor seveda ta večja strogost ne sme postavljati pod vprašaj rasti in eh, politike zaposlovanja. Sprašujem se naslednje. To je vprašanje, s katerim se obračam na vse eh, strokovnjake. In bom podala tudi kratko razmišljanje, kako naj izidemo iz krize, kako naj ustvarimo nova delovna mesta, kako naj pomagamo MSP-jem. In torej to so vsi ukrepi, ki so kratkoročne, eh, hkrati pa predvsem srednje in dolgoročne narave. Predstavnik Karitasa pa je govoril o takošnih nemudnih okrepih, kajti um, problemi revščine, s katerimi se soočamo, so pač taki, da ne moremo zdaj govoriti o daljni prihodnosti, potrebujemo tudi takošnje ukrepe. Gre torej za dve popolnoma različni gledišči in mislim, da bo treba vse to upoštevati tudi v sporočilu, s katerim se bomo obrnili na svet. Torej, reforme so pomembne, ampak hkrati potrebujemo tudi takošnje ukrepe in to je morda zaključek, ki bi ga potegnila iz te javne predstavitve. Hvala. Hvala lepa. Čak. Eh, soglašate vsi s tem, eh, bi predlagal, da, eh, predlagala, da damo spet besedo našim strokovnjakom po istem vrstnem redu. Najprej bo spregovoril gospod Jacques Delpla, vsak bo imel na voljo samo pet minut. Hvala lepa, predsednica, nekaj v zvezi z to proračunsko stroko, strogostjo. To je razprava, ki jo je razvil tudi gospod Branša in torej to je morda razprava, ki poteka v državah, kot so Nemčija oziroma druge države, nizozemska oziroma na severu, ampak ne na eh, jugu, kajti. Uh, Eh, španska Aznarjeva vlada je omogočila nastanek eh, neverjetnega eh, pač nepremičninskega mehurča, mehurja in torej prišlo je do izredno visoke stopnje brezposelnosti in torej nihče ni več pripravljen posojati tem državam. Potem pa vprašanje, ki ga je zastavil kolega, zakaj bi Nemčija in Nizozemska sodelovali pri takem sistemu za varovanje za brezposelnost? Eh, zelo enostaven odgovor. Eh, prvi odgovor je bolj dolgoročne narave. Ne bom se spuščal v podrobnosti, ampak eh, naj. Poudarjam, da ta sistem bi moral biti neutralen, torej zagotovimo neko zavarovanje proti cikličnemu, uh, ciklični brezposelnosti, proti strukturni brezposelnosti. In torej, ker se ukvarjamo zgolj z ciklično brezposelnostjo, je ta mehanizem neutralen. Čez pet let, sedem let, ko a, Nemčija ne bo več imela težav, bo Nemčija neto prejemnica. Torej, dolgoročno gledano je ta mehanizem neutralen. Torej, vsi bi morali vstopiti v ta sistem, tudi severne države. E, Težje je odgovoriti na kratkoročni rok na kratek rok. Seveda, brezposobnost je veliko više v Španiji v tem trenutku kot v Nemčiji. Kot je povedal španš, španski uh, kolega, je uh, pravzaprav neke vrsta uh, eh, m, bomba, ki lahko poči, tempirana bomba, ki lahko poči uh, uh, vsak čas. Uh, naj odgovorim na, torej na vaše vprašanje. Rekli ste, eh, zelo ste pametni, ampak eh, nikoli ne boste uspešni. Mm, Tudi že pred tremi, petimi leti eh, so mi vsi stalno pregovarjali, da nikoli ne bom uspel s tem modelom, da je to popolnoma noro, ampak eh, brezposelnost v tem trenutku je prava katastrofa in torej, če ne bomo uspeli skrčiti brezposelnosti na jugu Evrope, kot naprimer v Španiji, potem bomo zašli v eh, pač slepo ulico. E, Španija je tempirana bomba za celo Evropo in te reforme so proevropske. Zato mislim, da tudi Nemčija bi se morala udeleža, udeležiti vsega tega. E, torej, Nemčija se želi izogniti e, neki imploziji Evropske unije in e, se ne bomo izognili tej imploziji, če e, ne bomo vsi udeleženi pri teh e, spremembah. Torej, ta reforma naj bi veljala tako za južne in severne države in tudi za vse glavne eh, akterje. Želimo zagotoviti fleksibilnost in varnost, prostovoljnost, želimo vključiti vse različne politične ideologije, celotni politični spektr. Ne želimo, da bi to bilo polarizirano. Gospa predsednica, naj odgovorim na vaše vprašanje kateri je del eh, socialnega pogajanja pri vsem tem. Mislim, da a, eh, si ne moramo utvarjati, da bi socialni partneri lahko bili popolnoma samostojni. Zakaj? Ker Euro, v Evropi imamo zelo različne socialne sisteme, kjer je država vedno bolj ali manj zastopana in v našem predlogu je potrebno, da države sprejmejo uh, določeno vplačilo, določen prispevek, ki bo v glavnem fiskalne narave. Torej, moramo imeti določeno vlogo za socialne partnerje, za delodajalce in delojemalce, to je legitimno, ampak oni sami ne morejo samostojno odločati o dodelitvi proračunskih evropskih sredstev v vseh državah evroobmočja. Torej, eh, zato, da pride do tega sistema zavarovanja za brezposelnost, bomo morali imeti sporazum med eh, političnimi, parlamentarnimi, izvršnimi silami in socialnimi partnerji. Ampak eh, v tem trenutku, tako kot je zdaj Evropa oblikovana, si ne moramo zamisliti, da sindikati in predstavniki delodajalcev bi lahko samostojno vodili ta sistema zavarovanja za brezposelnost ali lahko imamo stabilizator za mlade. Jaz mislim, da je to lahko nekaj zelo pozitivnega za mlade. E, to velja bolj za strukturne politike, ne za ciklične e, politike. Morda bi lahko razvili nek e, eh, Erasmus eko, ampak ne eko kot ekologija, ekonomija, ampak kot Umberto eko. Eh, pred enim letom je Umberto Eko razvil zamisel, čež da najboljši evropski program je program Erasmus. Torej, kaj ti tisti, ki sodelujejo v programu Erasmus, so ljudje, ki že verjamejo v Evropo in torej pravzaprav Erasmus to pogledno ne prispeva veliko. Moramo ustvariti nek Erasmus, naprimer za vodovodarje, za inštalaterje, za električarje in tako dalje. Ne torej samo za študente, ampak veliko bolj široko, torej tako, da zajamemo celo vrsto različnih panog in tudi poklicev in tako dalje. Kar pa zadeva te je eh, strukturna reforma. Eh, torej, mi eh, morali torej predvideti neke vrste reforme, zato da bi ustvarili nek širši Erasmus, ki ga jaz imenujem Erasmus Umberto Eco. In, um, Drugače, če ne bomo uspeli skrčiti stopnje brezposelnosti, ne bomo imeli nikakršne prihodnosti za Evropo. E, brezposelnost v, Evrop, v Španiji je strukturna. Imamo eno, dva milijona ljudi, ki so v preteklosti e, delali v gradbeništvu in ki v prihodnje tega ne bodo imeli več možnosti počinjati. Torej, kako je mogoče rešiti ta strukturni problem? E, Španija ima najslabši trg dela dela v Evropi in kako bomo pomagali eh, Španiji, da eh, to eh, popravi. Hvala lepa, zdaj pa je na vrsti gospa Gunila Angren, izvolite. Has... Hvala lepa. Evropa ima pred sabo veliki ziv, moramo skrčiti brezposelnost, moramo povečati uh, Eh, zaposlovanje. Soglašamo s tem, da javni sektor očitno potrebuje eh, določene naložbe, mora vlagati, mora zagotoviti določene storitve, ampak mora biti hkrati tudi učinkovit. In eh, prednost moramo dati izobraževanju, usposabljanju, raziskavam in inovacijam. MSP-ji so uh, tisti, ki zagotavljajo na trgu 60 do 70 uh, eh, vseh delovnih mest. Po, za MSP-jem imamo posameznika, ki stopi do banke, zato da zaprosi za kredit. Uh, Eh, v, na Švedskem plačuje tri odstotke več eh, obresne mere kot pa velika podjetja. Imamo upravno breme, ki eh, ni bilo zmanjšano za 25 odstotkov, tako kot je bilo rečeno, da bo naš cilj. V resnici to breme narašča in torej imamo vse te spremembe spome, spone, tudi upravne narave. Moramo spodbuditi eh, posameznike eh, k temu, da eh, ustanovijo svoje podjetje, da razvojo, razvijajo svoje aktivnosti in ustvarjajo delovna mesta. In soglašamo tudi s tem, da premankuje zaupanje v prihodnost. In to je povezano z tudi naravo posameznikov, s katerimi pač se moramo soočati. Eh, moramo eh, imeti tudi eh, pošteno zakonodajo, potrebujemo nacionalno raven, kajti na nacionalni ravni mora priti do izvrševanja akta o malih podjetjih. Samo na tak način bomo lahko povečali stopnjo zaposlovanja. Hvala. Um, Hvala lepa. Besedo predam gospodu Majerjo. Izvolite. Thank you. I would like to, to... Hvala lepa. Naj se osredotočim na vprašanje, kaj se bo dogodilo po uveljavitvi programa za jamstva za mlade. V Karitasu imamo tudi nacionalno organizacijo in uh, razvijamo dialog z uh, javnim in zasebnim sektorjem, z MSP-ji, ampak tudi s socialnimi službami, ki sodelujejo s Karitasom, tudi s sindikati. Ta socialni dialog tudi ustvarja zaposlitve in sicer na, zel, na področju zelenega sektorja, socialnih storitev, socialne nege, tudi za delovna mesta, ki so povezana s socialnim gospodarstvom, naprimer, kar in na to se morajo osredotočiti tudi bodoče politike zaposlovanja. Mislim torej, da možnosti obstajajo, obstajajo izkušnje, ampak jih moramo vključivati vse povsod, zato da bodo eh, res lahko imele določen pozitivni učinek in bodo zgodba o uspehu za celo Evropo, ne samo za nekaj občin, za nekaj ljudi. Hvala. Merci, Hvala lepa, gospod Jonfi, izvolite. Um. J'ai l'impression que je peux résumer l'ensemble des questions. Mislim, da bi lahko obnovil vsa vprašanja, ki so mi bila postavljena za nekaj besedami. Kako naj najdemo uh, tiste znamenite ukrepe, ki naj bodo samo prociklične, ampak tudi proticiklične? Prav gotovo nimam a, čarobnega odgovora na to vprašanje, samo nekaj lahko povem. Zdi se mi, ampak a, tudi to že pred krizo in kriza in eh, evropski semester to še eh, toliko bolj dokazujejo. Eh, dejstvo, da socialni pristop eh, Evrope je eh, nekako prišel do konca svojega cikla. Eh, morda se ne zavedamo dejanskih ogromnih sprememb, do katerih je prišlo, bodi se na ravni kolektivnega tkiva in tudi kar zadeva plačno tkivo, zato moramo vse skupaj na novo premisliti in izumiti. In to, kar nas moti, je, da a, na evropski ravni poslušamo iste, nesmisel, iste nesmisle, ki smo jih ponavljali vsa zadnja desetletja, ki ne samo, da so dokazala, da so naus, neuspešna, ampak vse skupaj je a, zastarelo, ni bilo kos izzivu. In torej imamo dvoja. A, po ene strani eh, moramo eh, seveda se osredotočiti na inovacije, to je bistveno. Mnogi so govorili o socialnem dialogu in o samostojnosti v okviru socialnega dialoga, ampak očitno je, da ne moramo eh, več proslavljati samo avtonomije socialnega dialoga. Pika. Eh, tudi ne moremo reči, glede na to, da to se ni izkazalo za učinkovito, potem javni organi morajo to prevzeti nase, kajti tudi to ne bo delovalo. Torej, danes se moramo nujni, nujno vsi usesti za mizo in se eh, vprašati, kako naj bi izgledal jutrišnji socialni dialog. Eh, Sem presenečen nad tem, da smo sicer razvili celo vrsto pojmov, kot naprimer socialna odgovornost podjetij, odpiranje do vseh akterjev, ampak kaj se dogaja s socialnim dialogom? Socialni dialog ni sploh odprt za nove akterje in torej res si moramo prizadevati za neke inovacije tudi na tem področju. In se moramo sredotočiti tudi še na drugo stvar, na zaposljivost. V zadnjih letih smo večkrat eh, poudarili, da pasivni ukrepi niso dovolj, potrebujemo aktivne ukrepe. Ampak to sta dva kanala, ki sta usporedna in ki skupaj ne delojata. Kako doseči to, da vse to združimo v dosleden svežen in to velja bodi se za brezposelne kot za zaposlene. Uh, Jaz mislim, in to vas bo morda šokiralo, jaz mislim, da ne moramo uh, eh, ustvarjati gospodarstva v Evropi, ki doživlja kruz, krizo, brez uh, razmišljanja o krčenju delovnega časa. Zakaj? Enostavno zato, ker je že prišlo do krčenja delovnega časa. Ampak kako naj inteligentno uporabimo to krčenje delovnega časa? Zato, da bomo imeli več dopusta? Ne to, ta skrčeni delovni čas mora biti bolj pravičen in mora služiti za povečevanje zaposljivosti za prihodnost. To moramo zgraditi, zato da bomo omogočili najbolj ranljivim zaposlenim, da profitirajo s te, s, s tem skrčenim delovnim časom, zato da bodo v prihodnje bolj zaposljivi. To so samo nekateri predlogi, ampak bom še enkrat ponovil, ne bomo imeli usklajevanja brez spodbujanja, ne bomo imeli spodbujanja brez inovacij. Hvala. Merci beaucoup, merci. Hvala lepa, hvala lepa vsem našim štirim uh, gostom. Uh, ki so a, nam pomagali razviti tako zelo zanimivo javno predstavitev. Mislim, da bomo te zamisli morali razviti a, skozi naše aktivnosti. Mislim, da je za vse kolege to bil zelo pomemben dogodek, pomembna priložnost. In upam, da se bomo lahko v kratkem eh, ponov, eh, eh, posvetili eh, tem eh, vprašanjem in jih izpostavili torej, na evropskem prizorišču, na ravni Evropskega sveta. Torej, še enkrat se vam zahvaljujem za eh, vse vaše eh, zanimive predloge. In zdaj pa bi prešli k 15. točki dnevnega reda. Besedo bom predala gospe McIntyre, eh, eh, ki bo predstavila eh, temeljne varnostne standarde za varstvo pred nevarnimi, nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja. Izvolite, gospa McIntyre. Um, Najlepša hvala. Osnutek direktive o ionizirajočem sevanju želi poenostaviti trenutno ureditev na tem področju in želi vseh pet direktiv na tem področju preoblikovati v en nabor varnostnih standardov. Prav tako želi ta direktiva prevzeti tudi mednarodne standarde eh, na področju varstva pred ionizirajočim sevanjem in evropske obstoječe standarde harmonizirati z standardi mednarodne agencije za jedrsko energijo. Pri uporabi jedrskih snovi moramo vedeti, da gre za uporabo v zelo širokem spektru e, sektorja. Zato so standardi za zaščito delavcev na tem področju e, bili oblikovani že leta 1959 pozdravljam pristop komisije pri tem zakonodajnem aktu, ker je zdi se mi pomembno, da tu uberemo pot, ki bo temeljila na znanstvenih dognanjih. Morda se ne spomnite, ampak izvorna časovnica za ta predlog je bila zelo, zelo natrpana. Vseeno pa sem predlagala nekaj predlogov sprememb. Po posvetovanju strokovnjaki, pa sem nekaj lastnih predlogov spremenila glede na nova, nove znanstvene dokaze, ki sem jih pridobila. Poročilo je pripravljeno skupaj z odborom ENVI in na nekaterih področjih imamo skupne pristojnosti, druge pa imamo spet eks, eh, ekskluzivne pristojnosti. Zdi se mi bolj pomembno, da se mi osredotočimo na vidike, ki se tičejo zaposlovanja. Zahvaljujem se vsem članom odbora, ki so podali predloge sprememb. In upam, da bomo lahko tudi v prihodnje tako dobro sodelovali pri pripravi poročila, kot smo v preteklosti. Poročilo želimo kar se da hitro poslati odboru Envi. Prav tako želimo zelo hitro sklicati tudi sestanek poročevalcev v Senci. Mislim, da boste dve področji na, pri naših razpravah dokaj kontroverzni. Prvo je, kako bomo obravnavali mladoletne osebe. V tem sklopu tudi umikam predlog spremembe 7 pri členu 12, ki se nanaša na starostno skupino od 16 do 18. Dejali so mi, da moj predlog spremembe ni pravilen, zato sem ga umaknila. Mislim pa, da je tudi nekaj amadmaja gospoda Orija in pa nekaj amadmaja Jute Steinbrook in drugih, ki so kontradiktorni. Tako da moramo najti nekaj smiselnih kompromisov. Najbolj sporni predlogi sprememb pa so tisti, ki želijo v področje uporabe direktive, vsi tudi tiste, ki pogosto letijo z letali. Mislim, da so številni poslanci med temi tako imenovanimi frequent flyerji. In zato želim videti znanstvene dokaze, ki bodo potrdili to tezo. Uh, Vem, da Jute Steinbrück zdaj žal ni z nami, ampak ona ima glede tega zelo, zelo ostro stališče. Upam, da bomo imeli v kratkem sestanek poročevalcev v senci, na katerem bomo lahko razpravljali o tem vprašanju, pa tudi o drugih in dosegli smiselne kompromise, ki jih bomo predložili odboru. Zahvaljujem se še enkrat vsem, ki so sodelovali pri tem delu in se že veselim vaših komentarjev. Hvala, hvala, gospod Ori. Najlepša hvala, predsednica. Hvala pa tudi poročevalki za celotno delo, ki ga je opravila pri tem poročilu. Hvala, gospod McIntyre. Dobro, slišali smo, da pročelaka predlaga, da obravnavamo samo tiste dele zakonodajnega vrlo, ki, ki imajo eh, vidike zaposlovanja. Mislim pa, da to ni pravilno, kajti moramo vse skupaj obravnavati v celostnem kontekstu. In zdi se mi, da lahko naš odbor poda mnenje tudi na druge vidike, ne zgolj na vidike zaposlovanja. Dobro, predlogi sprememb. Ko sem si prebral predloge, sem zaznal rdečo nit ki pravi, da so številni vidiki vse evropski, oziroma da bi morali urejati na evropski ravni. Potem pa imamo druge vidike, ki jih je morda bolje urejati na nacionalni ravni. In treba je najti ravnovesje med tema dvema sklopoma. Poročevalka je dejala, da morda ne bi smeli preveč mešati enih in drugih. Meni pa se mi zdi, da bi jih morali. To, na to gledam z vidika zdravja ljudi in eh, varstva pri delu. Kajti, ko govorimo o teh zadevah, se mi zdi zelo dobro, da bi imeli posem usklajena pravila. No, potem pa imam še en drug pogled na vse skupaj in to je pogled z urnega kota konkurenčnosti. Govorimo o različnih eh, okoljskih oziroma eh, eh, industrijskih, gospodarskih vidikih in da moramo ustvariti enake pogoje za vse glede konkurenčnosti. Zagotoviti moramo tudi, da lahko vsi na trgu sodelujejo pod enakimi pogoji. In zato sem se odločil za nekaj podlogo sprememb, ki se neposredno navezujejo na to. No, seveda pa se mi zdi, da včasih zahteve gredo predaleč. In tudi o teh zahtevah lahko in sem pripravljen spočevalko razpravljati. Še enkrat pa, pozdravljam mnenje, mnenje je dobro in eh, nekateri vidiki, ki se na prvi pogled zdijo preveč tehnični, eh, so bolj gospodarski kot pa eh, tehnični. Zelo težko je doseči ravnovesje med vsemi posebnostmi oziroma vsemi vidiki, eh, ki jih poročilo vsebuje, ampak mislim, da nam bo koncu postopka to vseeno uspelo. Hvala. Hvala. Alejandro Serkas. Najlepša hvala, predsednica. Govorim o imenu Jute Steinbrück, ki je danes žal ni tukaj, um, ampak mi je dala kratek povzetek svojega komentarja na papirju. Bom povedal, kaj uh, kolegica želi. Naša skupina meni, da je pomembno, da ohranimo temeljne standarde temeljni standardi pa so tisti, ki so izjemno pomembni za zaščito ljudi, ki so najbolj izpostavljeni to vrstnemu sevanju. Tu zdaj ne govorimo o zadevah, pri, o katerih lahko zlahka odločimo, kako in kaj z njimi. Tu moramo poštevati številne faktorje, vplive na zdrave ljudi, varnost pri delu. Vse to je za zaposlene izjemno pomembno, kajti delavcev ne želimo izpostavljati preveliki eh, meri sevanja. Tisti, ki so izpostavljeni sevanju, morajo biti ne glede na njihov poklic zaščiteni. V tem kontekstu je zelo pomembno, da ne pristanemo na zmanjšanje eh, ravni sevanja glede na trenutno zakonodajo. Kajti mi želimo standarde izboljšati in ne zmanjšati jih, ne oslabiti. Tega nikoli ne bi smeli početi, kajti potem naše delo sploh ne bi imelo smisla. Zakaj bi potem sploh želeli dosegati neke, neka ravnovesja, ki bi bila bolj prid ekonomskim vidikom, kot pa zdravstvenim vidikom? To nima smisla. Na vse skupaj ne smemo gledati iz zornega kota gospodarskih interesov. Poročilo gospe McIntyre je zelo dobro in podpiramo tudi vidike, ki jih izpostavila glede mladih. Pripravili tudi pre, nekaj predlogov sprememb, ki se nanašajo na zaščito nosečnic in ti se nam zdijo izjemno pomembni, kajti te so še bolj izpostavljene severne kot postali. Hvala. Hvala, hvala gospod, gospod Bujon, oziroma Benjon in pa potem gospod Clark. Najlepša hvala, predsednica. Tudi jaz pozdravljam mnenje gospe McIntyre, ki je znana po svojem izjemno predanem delu. Če se pravilno spomnim, gre tu za posodobitev že zelo učinkovitega sistema za zaščito pred tovrstnim sevanjem Evropske unije ampak kot kaže, je bilo treba vse skupaj prenoviti, kajti prejšnji sistem ni bil zasnovan na najnovejših podatkih. Oziroma, ti podatki se spreminjajo in zato je treba tudi ažurno, oziroma zato je treba tudi um, vedno ažuredati standarde. Upam pa, da to ne bo povezano z dodatnimi uh, upravnimi bremeni. Zato, ravno zato sem se odločil za nekaj predlogov sprememb, ki sem jih vložil moji predlogi, oziroma v mojih predlogih želim posem, oziroma predvsem razjasniti razliko med licenciranjem in pa uh, odobritvijo v postopkih. Um, Kaj, če bo vedno šlo za neko prošlo za avtorizacijo za določen postopek v vsakem primeru, namesto za neko splošno avtorizacijo, potem bo to privedlo do dodatnih eh, birokratskih postopkov. To sem oblikoval v predlogu spremem 29 in 30. In kot je dejal gospod Ori, sem tudi jaz razmišljal o gospodarskih vidikih in pa eh, vidikih konkurenčnosti. Nekoliko me skrbi predlog spremembe 16, ker je lahko bi imel določene neželene posledice. Zato bom predlagal, da to vprašanje in nekaj, nekaj drugih vprašanj še dodatno preučimo, kajti če ne bomo previdni, bo prišlo res do neželenih posledic. Ustvarjanje vrzeli in nepotrebne birokracije sta, stvari, ki se, izog, ki se jima moramo izogniti. Seveda, morda se tako mu to zdijo malenkosti, ampak vseeno to so pomembne malenkosti. Glede na splošni pristop, mislim, da nam bo uspelo doseči dogovor, kar se da hitro. Hvala. Eh, gospod Clark in potem gospod Kristensen. Hvala, predsednica gospod Ori ima prav. Tu so seveda vidiki zdrave zaščite pri delu, ampak obstajajo tudi drugi vidiki. Sam sem učitelj fizike in ko sem predaval o radioaktivnih materijalih, sem se moral držati določenih pravil. In pravila so mi nalagala, da učenci mlajši 16 let niso smeli sodelovati pri poskusih z radioaktivnim materialom. Sam sem se odločil za predloge sprememb, ker mislim, da določene stvari v predlogu niso dovolj dobro uh, izpostavljeni. Svetovna organizacija za izpostavljenost radiološkem sevanju predlaga, da uh, izpostavljenost ne sme biti večja kot pa en milisivert na leto na osebo. Seveda, to je splošno, splošna izpostavljenost. Tu pa imamo tudi potem izpostavljenost določenih delov telesa. Naprimer, meja za ekvivalentno dozo na očesno lečo ne bi bila 20 mSv na leto. Meja za dozo na kožo je 150 mSv. Spet drug del telesa pa je lahko izpostavljen samo 15 mSv na leto. Mislim, da moramo te postopke racionalizirati, kajti eh, številke morajo držati, tako da ne bo prišlo do kakšne koli diskrepance opazil pa sem tudi, da je v obrazložitvi sprememb in v posameznih komentarjih zapisano, da moramo pripoznati različne ureditve na tem področju v državah članicah Evropske unije. In posledično, da enoten pristop na ravni EU ne bi bil dober. Mislim, da je to vse, kar lahko povem. Eh, pri tem, ko so poročevalka in gospa predsednica. Hvala, gospod Kristensen. Najlepša hvala, predsednica. Če gre za tiste predloge sprememb, oziroma slišali smo, da gre za predloge sprememb, ki se nanašajo na osebe, ki pogosto letijo z letali. Seveda, teh ljudi je ogromno, ampak morda bi te vidike črtali z. Uh, poročila, kajti s temi predlogi bi lahko morda ustvarili nepotrebno upravno breme. Po drugi strani pa je seveda pomembno, da tudi ti ljudje, ki veliko letijo, vedo, da so izpostavljeni določenim tveganjem. Zato je treba tudi to na nek način izpostaviti. Hvala. Lična komisija želi besedo. Izvolite. Hvala, predsednica. Zahvaljujem se za vse komentarje, ki smo jih prejeli z vaše strani in ki smo jih temeljito preučili. Odzval se bom na nekaj podrobnosti. Naj začnem z zaščito oseb, ki pogosto letijo z letali. E, zavedamo se, da obstaja skupina teh ljudi, ki letijo vsaj toliko ur dnevno kot e, letalska posadka ali pa še več ur dnevno. Uh, ampak nam se zdi pomembno izvajati mm, režim zaščite, eh, ki bo bolj splošen, kajti zelo težko je določiti eh, zaposlovalca, ki bi sam določal te podrobnosti. Mi potrebujemo nek krovni sistem. Krovni sistem, ki bo zaščitil tako zaposlene podjetja, kot tudi osebe, naprimer letalske potnike. glede pripravnikov in pa študentov, se mi zdi, da besedilo tema dvema skupinama eh, ponuja dovolj zaščite. Tisti, ki se morajo med študijem ali pa v času pripravništva okvarjati z radioaktivnimi materijali, eh, so v direktivi omenjeni. Starejši morajo biti, oziroma biti morajo starejši od 16 let. Načelo je, da so osebe starejše 16 let del splošne javnosti in da jih je treba na ta način tudi ustrezno zaščititi. Večkrat smo tudi slišali, da svetovna organizacija za oziroma mednarodna organizacija za ekološko varstvo predlaga splošno raven eh, enega milisiverta na leto, ki ne bi smeli biti izpostavljeni. Eh, Ja, um, no, to je izpostavljenost celotnega telesa. Potem imamo izpostavljenost posameznih telesnih delov, naprimer očesne leče, za katere velja 20 mSv na leto. V zadnjih letih smo zbirali znanstvene podatke, ki nam kažejo, da je očesna leča veliko bolj občutljiva, kot pa smo to domnevali. In zato je Mednarodna komisija za radiološko zaščito predlagala, da znižamo, oziroma tudi mi znižamo ravni, ki so jih predlagali sami, iz 150 milisivrtov na leto na 20 milisivrtov na leto za očesno lečo. Zadnji komentar, ki ga imam, je glede eh, skladnosti. 30. člen Evropske pogodbe nam pravi nalaga, da moramo oblikovati eh, enotne standarde v Evropski uniji, glede na znanstvene podatke, ki jih lahko prejmemo. To so enotni standardi, drugi standardi pa so oblikovani na drugih minimalnih zahtevah. Hvala, gospa poročevalka, čisto na kratko. Najlepša hvala. Naj gospoda Serka se gospoda Orja pomirim, in, kajti eh, standardi za varstvo pri delu, minimalni zdravstveni standardi so pomembni tudi za naš odbor, za odbor za zaposlovanje. Meni pa se zdi, da bo odbor Envi uravnavajo drugačne vidike tega poročila, kot pa naš odbor. Morda uravnavajo vidike, ki se bolj nanašajo, oziroma ki, bolj, ki bolj upletajo splošno javnost, kot pa vidike, ki jih obravnavamo mi. To je razlika med deloma na, eh, naših odborov. Podba, pozdravljam predloge spremem gospoda Benjana in zagotavljam vam, da bom podprla to, kar je predlagal. Predlog spremembe 16 si bi morali še dodatno ogledati, s tem se strinjam gospoda Clarka, gospoda Clarka pa lahko povem, da je prva sprememba šest, o katerem je govoril, bil umaknen. Sama sem se opira na uh, ravni, ki jih omenja Mednarodna komisija za zaščito pred eh, radiološkim sevanjem. To je bilo 150 mSv, ampak vmes so se eh, te številke znižale na 20 mSv in prevzela sem jih v dokument mi v dokumentu govorimo samo o skupini šest, eh, starih 16 do 18 let, ne govorimo o mladih nasploh. In zato gospoda Klarka eh, pomirjam. Kar pa zadeva komentar gospoda Kristensena in eh, letalskih potnikov, ki pogosto obravajo letala, to pa je še vprašanje, ki ga bomo morali obravnavati v prihodnje. Hvala. Mm, Hvala lepa. Torej. Zdaj bi uh, rekla, da jutri bomo sprijeli vaše mnenje, tako da se bo potem odbor MV lahko izrazil ob upoštevanju našega mnenja 24. tega meseca. Ne, ne, ne, ne se oproščam, pravi predsednica. Ne, 20. 20. Eh, in 21. marca bomo, torej 20. bomo ravnavili vaš kompromisni predlog in 21. pa bomo glasovali. Nekoliko sem bila zaskrbljena, pravi eh, poročevalka. Uh, Ne, mislila sem, da bomo morali glasovati jutri, ker nisem, nisem pomislila na kompromisni predlog. Prehajamo k 19. točki eh, našega dnevnega reda. Besedo predajam gospodu Kostelu za. Mi Gostelo, ki bo spregovorila o skladu za najbolj uh, zapostavljene. Najlepša hvala, predsednica, hvala, ker lahko predstavim to poročilo. Naj nakratko orišem kontekst, potem naravo sklada in pa potem še posamezne predloge sprememb, ki sem jih prejela in logiko zanimim. Torej, najprej kontekst. Gled, pri tem poročilu treba povedati, da smo eh, tudi strani naših eh, gostov, ki smo jih eh, gostili torej prej pred eno uro tukaj na odboru, slišali, da ima kriza velik, velike posledice za mm, prebivalstvo Evropske unije. 15% ljudi je izpostavljeno tvegane za revščino. 40 milijonov ljudi um, je, si ne more privoščiti kakovostne prehrane, še več pa uh, jim grozi brezposobnost. Se pravi, številke so grozne in s tem ciljev v uh, strategiji Evropa 2020 nikako ne bomo dosegli. Leta 1987 je bil predlagan prvi ukrep uh, za pomoč najbolj ogroženim skupinam. V tem sistemu zdaj sodeluje že 20 držav članic. In sistem temeli na zalogah hrane in uh, sredstva prihaja iz proračuna za kmetijstvo. Če bo program MDP končan, ne da bi ga nadomestili s kakršnikoli drugim programom, bo to še bolj ogrozilo že tako ogrožene skupine ljudi. Seveda, zdaj smo v času krize, v času vrčevanja in v tem času večkrat pozabljamo na najbolj ogrožene eh, ljudi v naši družbi. To se ne bi smelo dogajati. Oktobra 2012 je komisija predlagala osnutek uredbe, s katerim bi ustanovili sklad za pomoč najbolj revnim osebam ta predlog ima veliko širše področje uporabe kot pa program MDP, kajti reševal bi vprašanja lakote, pa tudi vprašanja brezposobnosti, revnih otrok in uh, hkrati bi imel tudi elemente socialnega vključevanja podpora bi se izvajala na nacionalnih schemah v državah članicah, države članice bi se združile z partnerskimi organizacijami, partnerske organizacije pa bi potem bile pristojne za dodeljevanje sredstev v sistemu. Uporabila bi se tudi Evropska platforma za skupno učenje. Ker sem bila določena kot poročevalka, sem se v tem času, kar sem pristojna za to, se stala številnimi nevladnimi organizacijami Evropske unije, pa tudi z nacionalnimi eh, nevladnimi organizacijami. Imeli smo en sestanek s pračevalci v Senci in pa en sestanek z nekaj eh, člani odbora, kjer smo ločeno obravnavali to eh, uredbo. 23. januarja smo imeli na odboru tudi predstavitev. Predlagala sem 62 predlogov sprememb, ki pokrivajo različna, eh, različne vidike. Prvi predlog je, da bi imeli 100-odstotno financiranje e, na ravni Evropske unije. Komisija predlaga 85-odstotno financiranje. V nekaterih primerjih pa gre za 95-odstotno financiranje strani držav članic. Seveda, to je odvisno od države članice, države članice. Nekatere imajo pač eh, na voljo za to več denarja, oziroma so pripravljene dati na voljo več denarja za te programe, druge pa spet manj. Torej, tako da se ta stopnja sofinanciranja strani držav članic razlikuje. Na javni predstavitvi januarja smo večkrat slišali, da je pomemben partnerski pristop med državami članicami, nevladnimi organizacijami in eh, organizacijami, ki eh, razdeljuje to pomoč. Upoštevati moramo tudi potrebe poprejemnikov te pomoči in zagotoviti jasno, op, jasne opredelitve v sami uredbi, torej opredelitve naprimer končnega prejemnika. Izpostavljeno je bilo tudi vprašanje donacije eh, hrane. Nekateri predlogi sprememb se nanašajo na zagotavljanje eh, integritete oziroma. Hm, dostojanstvo prejemnikov te pomoči. Prav tako smo govorili tudi o tem, da je treba eh, porabiti naprimer preseške hrane in pa da moramo preprečiti, eh, da se hrana zavrže. O rezultatih izvajanja programa bo treba poročati tako parlamentu kot tudi svetu. To smo zapisali v predlogi spremenjen. Prav tako pa smo zapisali, da morajo oziroma da se lahko končnim uporabnikom tudi zaračuna eh, razde, razdeljevanje hrane, ampak to ne sme biti vrednost večja od 10 odstotkov tržne vrednosti. To bi bilo vse. Najlepša hvala vsem, ki so sodelovali pri tem poročilu, hvala pračovalcem v Senci, hvala tudi vsem, s katerimi sem bila v stiku predsednica, na koncu naj še povem, da se mi zdi zelo pomembno, da pripoznamo, da, poroči, da ta sklad ne sme biti nadomestek za ostale ukrepe za boj, v boju proti revščini, ampak mora biti samo dopolnilo. Proračun naj bi bil 25 milijard evrov, to je manj, kot je bilo predvideno v MDP, kjer je bilo samo nekaj več kot 3,1 milijarde evrov. Torej gre za 2,5 milijarde evrov, ne za 25 milijard evrov, kar je manj kot pa 3,1, kar smo imeli MDP. Pred enim mesecem, ko je bila predstavitev, smo, še nismo vedeli, kakšna, kakšen bo izid pogajanj o večletnem finančnem okviru in takrat so bile določene številke še odprte. Zdaj je to na mizi, vse je bolj jasno. Pozdravljam ta predlog in številni predstavniki civilne družbe so bili z predlogom prav tako zelo zadovoljni tudi oni menijo, da bo ta program pripomogel k boju proti enim najhujšim oblikam revščine in socialne izključenosti. E, program tudi, se, se tudi še posebej osredotoča na otroke, na mlade in s tem bomo prav tako zapolnili politike, ki se osredotočajo na te skupine ljudi. Nam se zdi, da je program za pomoč najbolj revnim, najbolj ogroženim osebam pomemben doprinos Evropske unije v boju proti revščini in eh, socialni izključenosti. Zelo sem že vesela, eh, da bom lahko zdaj prisluhnila razpravi o tem predlogu. Hvala tudi za vse predloge sprememb in če želite, lahko kadarkoli o njih razpravljamo. Hvala, predsednica. Eh, Hvala lepa. Čaba Ori je na vrsti in potem še vsi ostali. Ker sem sepen, eno kosem. Najlepša hvala, predsednica. Poročilo je bilo predloženo na našem odboru, ker moramo najti neko rešitev. Program MDP se bliža svojemu koncu. In na začetku je bil omenjeni program MDP navezan z številnimi drugimi programi, program za hrano, naprimer Evropske unije, kar je bil zelo uspešen program. Tukaj govorimo o sredstvih eh, v višini 2,5 milijarde evrov, no to je bilo zdaj znižano na 1, nekaj milijarde. Vse takšne so najnovejše novice, takšne eh, govorice smo slišali in slišali smo tudi, da bodo v prihodnosti te možnosti, ta sredstva še manjša. Strinjam se s poročavko gospod Kostelo, kajti ne glede na to, kako Močno si prizadevamo, da bi Evropska unija razvila sistem na tej ravni. Vedno znova se srečujemo z razočaranjem. V našem interesu mora biti, da bomo imeli sistem, ki bo preprost, ki bo uh, nebirokratski in ki bo prijazen končnim uporabnikom. Soočamo se s primankljajem na teh področjih. Kljub temu, da vsi želimo najboljše in se trudimo po naših močeh. No, 2,5 milijarde evrov. S tem je bila že tako ali tako v začetku težava, kajti že ta številka je premajhna v primerjavi z našimi željami. Prav tako je premajhna z, v primerjavi z željami v narekovajih tistih, ki si mm, za vas sredstva prizadevajo. To je odvisno od držav članic in pa o Eh, določanju sredstev v posameznih programih oziroma kanaliziranju sredstev iz drugih programov v ta program. Slišali smo tudi, da se bi naj zaradi tega programa sredstva, ki se namenjena z druge programe, zmanjšala, ampak to še ni dorečeno. O tem bomo morali razpravljati tako tukaj v parlamentu, kot tudi v svetu. Moja analiza je izjemno, eh, zelo podobna analizi poročevalke. Strinjam se s predloge, ki jih je omenila, ampak v nekaterih podrobnostih se mi zdi, da je šla predaleč. Nekje je zapisanega preveč, preveč podrobno, so, preveč podrobni so predlogi sprememb, e, druge pa so morda preveč splošne. No, to bomo še razpravljali na sestankih poročevalcev v senci. Ko govorimo o eh, završkih hrane, je to seveda težava. To, proti temu se moramo boriti morda bi morali imeti manj teoretičnih dejavnosti oziroma dejavnosti komisije in pa več operativcev, torej manj komisije in več operativcev. Komisije sicer ima tehnično znanje, ampak operativci so tisti, ki se s tem soočajo v praksi in vedo, kako to najbolje izvajati. Eh, predlog spremembe 16, 10 odstotkov, ki se tu zahteva, torej ta, da predlog, da bi eh, tisti, ki prejemajo pomoč, v določenih primerjih plačali 30 odstotkov tržne vrednosti hrane. Ne vem, je to res potrebno, kaj ti, ti ljudje tako in tako nimajo denarja, so revni in 10 odstotkov je številka, ki je izjemno problematična. Ne vem, ali je to dobra ideja. Komisija mislim, da je začetku govorila, da ne bi šlo za pomoč, ki bi bila zastojen. No, ne vem, ali bo to zastojen ali ne bo zastojen, o tem moramo še razpravljati. Ne vem, ali naj to podprem ali naj tega ne podprem, nisem se še odločil. 10 odstotkov, to je še v zraku. Najlepša hvala, predsednica. In vse eh, da, tudi jaz se veselim razprave o tem poročilu skupaj s pročevalko in ostalimi. Hvala. Merci, hvala, predsednica. Nekaj. Uh razmišljanj v zvezi s tem predlogom in poročilom. Najprej lahko povem, da se lahko veselimo, uh, torej uh, tako. Uh, večje trajnosti, nad večjo trajnostjo uh, teh uh, pomoči za najbolj ogrožene, kajti to je vključeno v večletni finančni okvir in videti je, da uh, tudi morda zneski so bili nekoliko izboljšani, čeprav okvir ni še dokončen. In uh, drugi razmislek je pač uh, morda bolj. Uh, usmjeren k temu da izrazim eh, razočaranje. Očitno je 2,5 eh, milijonov eh, ni dovolj, če bomo želeli, oziroma 2,5 milijarde ne bo dovolj, če bomo želeli na ustrezen način poskrbeti za vse potrebe najbolj ogroženih ljudi. In tretji razmislek v zvezi z predlogi sprememb, ki jih predlaga naša poročevalka. Veselim se nekaterih predlogov spremembe in bi spostavil predvsem nekaj element, predvsem povdarek na povezavi med eh, zapravljanjem z eh, hrano in eh, tukaj bi se lahko lahko spomneni, spom, spomnili tudi na a, eh, določene anekdote iz osebnih izkušenj. To je še posebej pomembno v trenutku krize, kot ga doživljamo do danes. Potem se ustraja tudi na potrebi po partnerstvih s lokalnimi nacionalnimi organizacijami in združenimi. Mislim, da je to bistvenega pomena. In tudi pojem sofinanciranja, a, eh, ki naj omogoč, omogoči, da odstranimo morebitne ovire in zavore pri delovanju in ukrepanju na terenu. In potem še zadnji element. Uložil bom nekaj predlogov sprejem za to, da okrepimo eh, to. Uh, povezavo med tem uh, skladom in pa platformo za boj proti revščini. Seveda to ne sme biti edini način za boj proti revščini, ampak to je sredstvo, je orodje in včasih se je treba spomniti tudi na cilje iz strategije Evropa 2020 in torej je pametno, da sklad povežemo tudi s to platformo za boj proti revščini. Hvala lepa, gospa Harkin, potem pa Karima Deli in potem še nekaj kolegov. Jaz se bom tudi prijavila k besedi, drugače bom zaključila se z nama govorcev. Gospa Harkin, izvolite. Hvala. Kratka bom. Najprej bi se zahvalila poroševalki. Mislim, da je uvedla nekaj odličnih zamisli. Vsekakor bom večino podprla. Na hitro bom najprej predstavila štiri komentarje strinjam se s stotstotnim financiranjem, brez sofinanciranja. Sprašujem pa poročevalko, kaj meni o tem, da bi bilo to prostovoljno za države članice. Mi o tem premišljamo kot skupina in zanima me tudi poročevalki na mnenje. Ali bi to pomenilo, da bi s tem manjšim proračunom šla hrana tistim, ki jo najbolj povedu, potrebujejo, nekatere države se lahko odločijo, da te pomoči ne bodo izkoristile. Zanima me torej mnenja poročevalke in njene zamisli na to temo. Drugo vprašanje, ki bi ga postavila, pa je naslednje. Vem, če poroča, poročevalka ve, ali imamo še vedno uh, manjšino v svetu, ki vse skupaj blokira, ali lahko ta odbor spreme kakršne koli ukrepe, da bi vse odblokirali. In eh, še enkrat ponavljam, podrobneje moram preučiti poročilo. Eno stvar bom pa podrobno iskala. Želim zagotoviti absolutni minimum birokracije. Hvala lepa. Hvala lepa, Karima Deli je zdaj na vrsti. Hvala, predsednica. Zahvaljujem se eh, poročevalki za eh, delo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 domene tega besedila, bi vas želela opozoriti, da v naši skupini uh, smo uh, odločno proti uh, proračunu za naslednje obdobje, kajti tako kot ga svet zdaj uh, predlaga, je nespremljiv. Tudi če bo prišlo do dodatka uh, v zadnji trenutek, kot naprimer sklad za najbolj ogrožene, je vsekakor znesek nespremljiv, če to primerjamo s zdajšnjim programom. In če pomislimo dejansko na prioritete za novi sklad, ki jih predlaga komisije, za 2,5 milijard evrov je očitno, da ne bomo koso vsem potrebam, kajti ne upoštevamo niti razsežnosti revščine in tudi brezdomcev. Torej, uh, enostavno povedano, mislim, da je dozorel čas in to mora biti izraženo tudi v poročilo, da upoštevamo tudi neko posebno razsežnost, ki nam je pri srcu, nam zelenim ekologistom in sicer to, da a, valoriziramo lokalne proizvode, ki so kakovostne narave. Tako se bomo bolj učinkovito borili proti trošenju s hrano, bomo spodbudili a, lokalno kmetijstvo, bomo ovrednotili sezonske pridelke in bomo učinkovito se borili proti a, pač, a, ogrevanju ozračja. A, Eh, kaj ti je treba jasno povedati v tem našem odboru, da najrevnejši imajo. Uh, pravico do dostopanja do zdrave, sveže, sezonske prehrane in torej kakovostne prehrane. In ne na zadnje želim eh, poudariti, da v tem eh, poročilu mora biti izpostavljeno, da vsi partnerji morajo biti eh, upleteni in sicer naj so to lokalni akteri, združenja, kot naprimer tudi poštene in solidarne trgovine. In, torej,

ne nazadnje moramo tudi pokazati, kako poenostavitev eh, različnih aktivnosti in tudi poenostavitev vseh svežnjev je eh, pomemben izziv. Jaz nasprotujem sofinanciranju. V tem trenutku združenja prejemajo direktno pomoč, torej če dodamo sofinanciranje, potem bomo imeli nekaj držav članic, ki bo rekle v redu, potem če potrebujemo državno sofinanciranje, to za nas ni več prednostna naloga. Torej, to financiranja je treba ponovno pregledati in soglašam z gospodom Dardenom, češ da. Eh, pač eh, moramo izpostaviti, da se ne bomo uh, ustrezno borili proti revščini in izključenosti samo prek tega sklada. Zato svet in komisija morajo prevzeti nase svoje odgovornosti, tako kot smo storili tu v parlamentu. Naj bo to prava evropska strategija za brezdomce, naj bo to oblikovanje uh, evropske platforme za boj proti revščini. Uh, Vsekakor vse države članice so se angažirale, da bodo zmanjšale število uh, ljudi, ki živijo v revščini, vsaj za 20 milijonov do leta 2020. In torej je res eh, že čas, da ukrepamo, kaj ti izključitev in revščina um, se uveljavljata vedno hitreje na naših ozemljih. Hvala. Hvala lepa bom takoj nadaljevala in se navezala na to, kar je povedala Karima Deli e, in to popolnoma podpiram. Čas je, da ukrepamo. In e, dejansko, nažalost, to ni smer, v katero se pomikamo, zato se, po, se zahvaljujem poročevalki, ker je pripravila tako zelo e, popolno poročilo. Njena naloga ni bila enostavna najprej, ker uh, eh, pogrešamo uh, statistike, uh, In ko ugotovim, ugotavljam, da naše poročilo se mora naslanjati na statistike iz leta 2010, potem je vse skupaj jasno. Prva stvar, ki si jo moramo eh, danes zastaviti, je pač ta, da oblikujemo učinkovito politiko in zato, da gremo v smer tistih ciljev, ki ste jih ravno kar opisali, gospa Karima, tja do leta 2020, moramo eh, ob, obvezati države članice, da ustrezno vodijo evidenci, evidenco o a, rezultatih a, ukrepanja, nimamo statistik, zato bom uložila predlog spremembe ravno v zvezi s tem. Bi potrebovali a, hitre, a, torej statistike, ki naj bodo na voljo hitreje, ki naj upoštevajo različna spola in ki naj upoštevajo tudi različne starosti. In a, kdo so upravičenci teh, a, teh pomoči, a, recimo na področju tudi prehrane. Torej, a, solidarne trgovine eh, dan danes v glavnem obstajajo tudi na ravni univerzitetnih menz in torej to pomeni, da postopoma vedno bla, mlajši sloji v naši družbi so eh, deležni teh pomoči. In um, to so torej stvari, ki jih želim izpostaviti, kar potrebujemo, so predvsem statistike, statistike, ki nam, naj nam pomagajo, da ugotovimo tudi, kateri je učinek pri ženskah in pri različnih starostnih eh, skupinah. Druga stvar, ki jo želim izpostaviti. Je naslednja. Pridružujem se temu, kar je povedala Marian Harken in eh, sicer v zvezi z eh, potrebno prožnostjo. Ta sklad, eh, dan danes, ki obsega 2,5 milijarda evrov, zadeva 28 držav. Trikrat smo spremenili ozemlje, geografsko ozemlje, torej 28 članic prej pa a, je bil a, prostovoljen samo za tiste, ki so to najbolj potrebovali. Potem število upravičencev je naraslo, torej tudi a, ta bazen se je povečal za krizo in z, po eni strani s krizo, kajti potrebe so se povečale, ampak ne samo, kar zadeva. A, prehrans, prehrambno pomoč, ampak tudi tukaj smo dodali tudi uh, pomoč za um, zagotavljanje ustreznega stanovanja, torej pomoč za brezdomce. In potem se sprašujemo tudi, eh, kako bi lahko prispevali tudi pri pomoči za delitev ustreznih oblačil oziroma za bolj uravnoteženo prehrano, za zdravje in čisto vse, kar si lahko izmislimo. In torej, če, eh, res, eh, če bi si res želeli uh, uresničiti tak cilj, potem bi si morali zadati tudi ustrezne instrumente. Za 2,5 milijard evrov ne bomo vsega tega dosegli. To niso ustrezna orodja. In torej ne moramo s tem reči, da nam je uspelo pomagati. Um, oziroma nam je uspelo uh, ustrezno zaščititi eh, sklad za pomoč najbolj ogroženim. Ampak ne samo to, najhujše je še pred nami, kajti najhujše je pač to, da uh, ne vemo, komu naj bo res namenjen ta sklad revnim. Eh, kajti eh, pravzaprav tukaj se navezujemo tudi na Evropski socialni sklad in eh, v okviru Evropskega socialnega sklada je Evropski parlament zahtevo za to, da 20 odstotkov je namenjenih za države članice za boj proti revščini in sicer najboljši vzvod za boj proti revščini je tudi to, da se angažiramo za vključevanje, za poklicanje poklicno vključevanje in torej to je prvi cilj Evropskega socialnega sklada in mi postopoma uničujemo vse te politične cilje, okrog katerega so bili vsi složni, e, tukaj moramo pomisliti tudi na cilje Evropa 2020, komisije in tako dalje, zdaj pa smo vse uničili. Eh, s tem skladom za pomoč ogroženim, eh, ki je absolutno nezadosten, nezadosten, kar zadeva sredstva, kar zadeva obseg in tudi eh, poleg drugega pa jemljemo denar enim revnim, zato da ga dajemo drugim revnim. In to ni absolutno spremljivo. Vem, da torej, dobrodelne eh, ustanove in eh, združenja so seveda eh, zadovoljna, ker so pod pritiskom, ker imajo veliko popraševanja ampak ehm, tako kot je povedala Karima, tudi jaz sem zelo predana partnerstvu z lokalnimi nacionalnimi akteri. Ehm, zelo bi rada spodbudila te krajše verige eh, in eh, mislim, da tudi, eh, kar zadeva te vidike, moramo biti pozorni na to, da ne bo prihajalo do monopolov. Vsi se morajo angažirati okrog teh političnih ciljev in torej predlogi sprememb, ki jih bom oblikovala, bo bodo šli ravno v to smer. Hvala. Hvala lepa. Naj se zahvalim gospe Kostelo za to poročilo, kajti to je dobra podlaga. Vsekakor, ker pa še vse ni bilo povedano, bi želela dodati, da ne glede na pobudo komisije, ki je dala na mizo ta, to besedilo in ne glede na sklepe Evropskega sveta, ki dajo občutek, vtis, da je e, stvar zaključena, torej da smo e, s tem rešili Evropski sklad za e, razvojno pomoč. Vse, kar je povedal Bernard v četrtek oziroma v petek, kaže na to, da stvar ni absolutno zaključena in zaprta. Ne moramo biti še vedno zelo previdni, pozorni, moramo doseči ustrezno ravnotežje v okviru tega besedila. Bo mislim, da a, moramo biti a, pozorni, da ne pride do blokirajoče manjšine v svetu, ki naj onemogoči sprejem tega, a, sprejetje tega besedila. Torej, moramo sprejeti naše stališče, kar pomeni predvsem, da ne smemo absolutno odstopati od naše časovnice, moramo zelo hitro postopati. Mislim tudi, da moramo poskusiti eh, čim več iztržiti iz tega bi morda lahko v okviru večletnega finančnega okvira lahko povečali ovojnico, ki je namenjena temu skladu bomo poskusili ugotoviti eh, in se pogovoriti s sodelavci, ehm, zato da jih pač eh, spodbudimo, da eh, si prizadevajo za to, da bi pridobili nekaj več sredstev. Uh, ampak mislim, da različne politične skupine bi se morali zediniti okrog tega. Kar zadeva besedilo uh, gospe Kostelo, bom tudi jaz uložila nekaj predlogov spremen. Moramo biti pozorni, ker ne smemo preveč eh, širiti eh, tega pristopa. In zdi se mi, da eh, ciljne skupine oziroma vprašanje, kako naj privilegiramo določene skupine, kot so otroci oziroma brezdomci. To bi lahko privedlo do tega, da prisilimo združenja, ki posegajo, da bolj uh, krepko postopajo, če eh, damo jesti uh, nekemu revežu, uh, ni potrebno, da od njega zahtevamo celo vrsto dokazil, uh, nikamo ne bomo prišli na tak način. In ko, ko gre za te, eh, tisti, ki delujejo v, v dobrodelnih organizacijah, ves, vedo, kako eh, stvari gredo. Nažalost, te ciljne skupine pri razdeljevanju hrane niso več samo otroci oziroma brezdomci, ampak tudi tako imenovani revni delavci ki bodo imeli dostop do teh pomoči zase in za svoje družine. Torej, eh, moramo paziti, da ne preveč zožimo oziroma preveč razširimo eh, področje uporabe. In potem, kar zadeva nekatere druge vidike na papirju, popolnoma soglašam z nekaterimi izmed, um, izmed vas, sveda, sofinanciranja ne smejo biti obvezna, ampak jih tudi ne smemo uh, prepovedati. Torej bo potrebno najti ustrezno formulacijo, ki naj nam omogoči, da najdemo neko umestno pot. Glede na uh, besedilo, uh, v tem trenutku pravzaprav državam članicam onemogočamo določeno ukrepanje poznamo neko državo, kjer eh, pristojni eh, minister je eh, pač rekel, da si bo, si bo prizadeval za to, da manjkajoči denar bo dan na voljo strani nacionalne vlade. In torej seveda tega mu ne smemo onemogočiti. In torej velja vsekakor ohraniti to možnost sofinanciranja in eh, potrebno si bo gledati še nekaj, morda nam bo lahko še komisija pomagala, kako bo vse to skupaj začelo a, eh, veljati. Kaj ti program, ki je zdaj na mizi, se zaključuje, oziroma ki, ki je zdaj veljav, velja, v veljavi, se bo zaključil 31. decembra 2013 in torej glede na počasnost se sprašujemo, kako bomo vodili kampanjo v letu 2014. Eh, upamo torej, da ne bo prišlo do prekinitev eh, in s tem smo izčrpali eh, vse vprašanja. Zdaj bom predala besedo komisiji, ker bomo morali obdeliti še eno točko pred prihodom komisarke. Hvala predsednica, zapisala sem si vse komentarje, vse predloge. Videla sem tiste predloge sprememb, ki so že na mizi, veselim se novih. Tri stvari bi izpostavila najprej prožnost. Je povezana tako z opredelitvijo ciljne skupine, kot tudi z izbiro proizvodov ali vrsto sistemov, ki se zagotavljajo. Načelo partnerstva pa je vodilno načelo za nas. Vsekakor se strinjamo in podpiramo, da bodo nevladne organizacije, partnerske organizacije, ki izvajajo ta instrument zamisel je v tem, da podpremo obstoječe scheme v državah članicah. Zdaj pa še moja druga stvar, ki bi jo spostavila. Ko smo omenili, da bi bilo sofinanciranje opcijsko, naj povdarim, da na nacionalni ravni, če bo to obvezno, je treba upoštevati tudi težko stanje v nekaterih državah članicah. Zato smo tudi spostavili 10 odstotno sofinanciranje strani Evropske unije. Obstoječe uh, eh, scheme, ki jih podpiramo, to je nekaj, kar moramo podpreti. In Evropski program se bo izvajal tudi skozi te obstoječe scheme na podlagi jasnega načela partnerstva. Razumem, da obstajajo pomisleke o tem, kako bomo začeli z izvajanjem programa. O tem smo razpravljali, biti moramo čim hitrejši. Sledili bomo vaši časovnici, da zagotovimo, da je uredba pravočasno sprejeta. 20 odstotkov sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru socialnega vključevanja, to je ločeno od proračunske postavke za sklad. Tukaj gre za kohezijsko politiko v večletnem načrtu, tako da tukaj ni nobenega učinka ko gre za Evropski socialni sklad in pa socialno vključevanje. Tu torej ni nobene jasne povezave, čiste povezave. Vsekakor pa je Evropska unija pomemben vir dodatne podpore za ljudi, ki potrebujejo podporo. Zato predlagamo, da se vzpostavijo še dodatne mreže, da se zagotovi tudi čezmejna podpora. S tem bi izboljšali in povečali možnosti partnerskih organizacij, da dobijo dostop do tiste hrane, ki bi bila sicer zavržena, pa ne bi smela biti. Sveda treba paziti na kakovost te hrane in pa na, mo na možnost, oziroma da se zagotovi, da ta hrana ljudem ne bo škodila. Nekoga sem slišala, da je povedal, da ta sklad ne nadomešča izčrpne <clears throat> strategije proti revščini in s tem se res strinjam. Hvala lepa, gospod poročevalka. Res, res, čisto na kratko, čeprav gre za zelo pomembno temo. Izvolite. Thanks, Chair, will... Hvala, predsednica. Pripričana sem, da bo veliko stvari zetih predlogih sprememb. Naj omenim nekatere. Ko gre za 10 odstotkov stroškov, to bo prostovoljni prispevek oziroma strošek in mnoge organizacije menijo, da bodo tako odstranile stigmo. Seveda šlo bo za prostovoljen pristop in znesek bo največ desetostoten. Popolnoma se stranjam, strinjam z večino komentarjev, zlasti ko gre za čim manj birokracije in pa za zagotavljanje poenostavljenega postopka. Strinjam se s komentarji, da nimamo dovolj statističnih podatkov, da potrebujemo izčrpne statistične podatke. Mislim, da moramo biti zelo jasni glede tega, da potrebujemo več eh, statističnih podatkov in pa manj birokracije. Seveda je pomena tudi podpora nevladnim organizacijam. Ko gre za sofinanciranje, se strinjam s tem, kar je povedala komisija. Ampak še vedno menim, da ni nobene potrebe po sofinanciranju. Kaj ti ta sklad zagotavlja toliko dodatnega financiranja. In če bi imeli sofinanciranje, bi to pomenilo dodatno birokratsko obremenitev. Strinja se z vsemi kolegi, ki pravijo, da proračun ni zadosten. Več držav sodeluje v sistemu, področje uporabe je širše, kot smo rekli, tako da tukaj so vprašanja povezana s tem. Potem pa je tukaj še vprašanje v zvezi s prostovoljnim sodelovanjem držav to sem si tudi zabeležila. Rekla bi, da je zelo pomembno, da denar ostane v skladu. In ni jasno, kaj bo, če se bodo države članice odločile, da ne bodo sodelovali v sklade, ali bo potem denar očel iz sklada, tisti denar, ki bi pripadal tem državam članicam. To je treba še obravnavati. Komisija ima prav, ko pravi, da je sklad za, eh, za ljudi, ne pa za države članice. Za tiste ljudi, ki trpijo zaradi revščine. Zabeležila sem si tudi, kar je komisija povedala o ločenih proračunskih postavkah, eh, torej da ne bo prišlo eh, na, do vpliva na tisto postavko, ki se nanaša na socialno vključevanje ali izključenost. Hvala, predsednica, hvala komisiji za podporo, hvala vsem za pripravljenost, da odgovorite na vprašanja v zvezi s tem področjem. Veselim se predlogov sprememb in sodelovanja z odborom pri razvoju dobrega programa. Naj še enkrat ponovim. Delati moramo hitro in zavedati se moramo, da moramo ta sklad čim prej vzpostaviti. Upam, da bomo to zmogli uresničiti med irskim predsedovanjem. Hvala, hvala lepa. Predlogi spremem do 26. februarja, obravnavali bomo 22. marca, glasovali 22. aprila. In glaso, torej, točko 20 smo uh, prenesli, Zdaj bomo obravnavali 41 predlogov sprememba eh, poročila Čabasa Sogorja o mobilnosti žensk v Evropski uniji na področju izobraževanja in zaposlovanja. Gospod Sogor, imate besedo. Hvala lepa, gospa predsedujoča oziroma predsednica, hvala kolegi, hvala kolegi za vso pomoč, hvala tudi za vse predloge sprememb. Mislim, da je zelo koristno, da jih lahko imamo, tako bo poročilo bolj celovito. Nisem mogel vključiti vseh novih odgovorov v to poročilo. Eh, gre za način, kako obravnavamo revščino, socialno varstvo, zdravstveno varstvo, gre za problem razlik med različnimi skupinami, za mobilnost, sektorsko nerazlikovanje, potem invalidi, ženske, socialna upravičenost, kako lahko najbolje zagovarjate te upravičenosti, potem položaj žensk na delovnem trgu, vključevanje žensk na delovni trg. Tudi sam sem dal eh, dva, dve, dva predloga sprememb, da bi izboljšal kakovost poročila. To je bil moj namen. Mislim, da ne bo težko najti kompromisnega besedila na to temo. Vsi predlogi ki eh, so bili doslej podani, uh, vodijo v to smer. Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Linkevič Čute. Dėkoju pirmininkė ir dėkoju ponui pranešėjui. Hvala prasednica. Zahvaljujem se poročevalcu. Skupaj gotovo lahko pripravimo zelo dobro mnenje o mobilnosti žensk. Predstavila sem 16 predlogov sprememb in mislim, da le, res lahko najdemo skupno stališče. Ko govorimo o vključevanju žensk v smislu izobraževanja, se moramo zavedati, da imamo tudi rešeno na področju zdravstvenega varstva. Zlasti, ko govorimo o starejših ženskah in ko govorimo o mobilnosti žensk, zavedati se je treba, da še nismo premagali razlike v plačah med obema spoloma. Če moški in ženska upravljata isto delo. Poleg tega bi omenila še različna so socialna izhodišča žensk iz različnih starostnih skupin, pa socialno izključenost, revščino, niže pokojnine. Opozorila bi vas tudi na situacijo mlajših žensk. Pa na resolucijo Evropskega parlamenta z 24. maja lani in pa na resolucijo z 16. januarja letos. Države članice se spodbuja, da izvajajo jamstva za mlade in dokumente, ki se nanašajo to, na to. Mislim, da moramo spodbujati zgodnjo mobilnost mladih žensk v izobraževalne in pa poklicne namene za razvoj njihovih karjer. Zagotoviti je treba eh, visoko stopnjo zaposlenosti mladih žensk. V svojih predlogih sprememb govorim o še enem pomembnem vidiku. To so visoke kvalifikacije žensk. Ženske morajo imeti dostop do izobraževanja in pa do vseživljenjskega izobraževanja. Upozorila sem vas torej na nekaj od predlogov sprememb, ki sem jih predložila, verjamem pa, da s sodelovanjem s poročevalcem in poročevalci v senci res lahko vključimo moje predloge sprememb in ustrezno sodelujemo. Hvala lepa, ali še kdo želi besedo? Nihče se ne oglaša, komisija morda? Ne? Gospod Sogor, želite odgovoriti na to, kar je povedala gospod Blinčevič Jutka? Ne, odlično, Va, ne ravno, odlično, ampak to nam ustreza. Do 20. marca lahko vložite predloge spremembe, glasovali bomo 21. odbor FAM bo potem sprejela besedilo na aprilski seji. S tem smo izčrpali vse točke na dnevnem redu in zato bomo samo za minutko prekinili sejo, da počakamo, da se nam pridruži komisar Andor. Hvala.

Chers collègues, je vous propose de... Hvala lepa, kolegice in kolegi, predlagam, da nadaljujemo s delom, ker eh, komisarju je uspelo, da se nam je pridružil. Zahvaljujemo se mu za navzočnost. Um, predstavil nam bo isti dan, ko je bilo to sprejeto, svoj uh, svežen o uh, ukrepih. Uh, za socialne naložbe. E, to je besedilo, ki smo ga dolgo pričakovali. To je ta svežen. Ne vem, če e, bomo skozi število strani našli tudi ustrezne rešitve, ampak videti je, da je kar obsežno delo. Torej, gospod komisar, takoj vam predajam besedo za vašo predstavitev. President. E- Hvala lepa, predsednica, spoštovani poslanci, opravičujem se za zamudo. Sicer sem pa vesel, da vašemu odboru lahko predstavim svežen o socialnih naložbah, res gre za obsežen, svežen. In to lahko storim na dan, ko ga je sprejela Evropska komisija. Hkrati pa tudi pozdravljam povdarek, ki ga daje Evropski parlament oziroma vaš odbor potrebi, da se okrepi socialna razsežnost. To je razvidno tudi iz nedavnih resolucij o EMU, pa poročilo iz Lovecka in pa poročilo gospe Lope de eh, Fanez o AGS. Ta svežen v socialnih naložbah obravnava mnoge točke, ki jih je izrazil tudi že parlament. Zaključuje cikl, ki smo ga začeli pred enim letom z belo knjigo o pokojninah. Potem smo nadaljevali o uh, svežnju za zaposlovanje z aprila 12, 12. aprila, potem smo nadaljevali 12. decembra in eh, ti dokumenti so imeli trojni namen. Vsebovali so pobude, ki so bile napovedane že leta 2010 v Evropski strategiji. Poleg tega smo se s tem odzvali na, poglobe, na poglobljeno socialno in ekonomsko krizo, poleg tega pa smo podarili tudi večjo koordinacijo socialnih politik. Kakšna je socialna kakšne so socialne pole, eh, posledice trenutne gospodarske krize. Predsednik Barozo je v nagovoru Uniji lani septembra pozval k nujnosti na področju socialnega področja. Skoraj 120 milijonov ljudi v EU je na robu revščine oziroma socialne izključenosti. Vedno več ljudi živi v gospodinstvih, kjer so vsi brezposelni in vse več jih živi tudi na cesti teh trendov ne bomo mogli obrniti, če ne spremenimo naše usmeritve. Treba je ukrepati. Moramo najti način iz te finančne krize in to je z tega vidika bistveno. Ampak posodobitev socialne države je prav tako pomembna. In to je cilj današnjega svežnja. Socialne politike držav članic se morajo učiti iz tistih uh, evropskih držav, ki so najbolj socialne. Bolj dosledno je treba ukrepati proti neenakosti spolov. Svežen o socialnih naložbah ima priporočila o boju proti revščini otrok. To je šlo iz Evropske platforme eh, za boj proti takih sklušenosti. Začeli smo že več kot dve leti nazaj. Treba je zagotoviti zgodnjo izobraževanje in skrb za otroke in to mora biti naša skupna zaveza. To velja za vse nacionalne vlade. Danes smo sprejeli tudi poročilo in pa nadaljne smernice za strategije aktivnega vključevanja. To mora biti jedro reform socialne politike v državah članicah in to temeli na ustrezni uh, dohodkovni podpori in na uh, eh, dostopnih kakovostnih storitvah. To so vse stebri aktivnega vključevanja. Svežen zajema več analitičnih dokumentov na področju brezdomstva, reforme zdravstvenega varstva, dolgoročne oskrbe in pa storitev splošnega pomena. Države članice pozivamo, da uporabijo, bolj učinkovito uporabijo svoje proračune na socialnem področju, tako da se bodo bolje odzvali na krizo. Komisija bo skrbno spremljena izvajanje sistema socialni, socialne zaščite v posameznih eh, državah članicah v okviru evropskega semestra. Izboljšali bomo naša urodja za to. Recimo, z razvojem referenčnih proračunov, z merjenjem ustreznosti eh, minimalne podpore dohodka. Hkrati ponujemo pa tudi usmeritev, kako najbolje izkoristiti, uporabiti finančne vire Evropske unije, zlasti Evropskega socialnega sklada, s čimer lahko spodbudimo socialne naložbe. To lahko služi številnim ukrepom, recimo boljši skrbi za otroke, eh, boj proti zgodnjem odhodu iz šole, um, usposabljanje, kakovost usposabljanje, podporo pri iskanju uh, služb, večja dostopnost do zdravstvenih storitev in tako naprej. Verjetno se zavedate, da je komisija predlagala, da se dva, vsaj 20 odstotkov celotnih sredstev Evropskega socialnega sklada v vsaki državi članici uporabi za boj proti socialni izključenosti in revščini. Predlagamo tudi, da sklad zagotovi 25 odstotkov financijsko-kohezijske politike. Glede na prihodnja pogajanja med Evropskim parlamentom in eh, svetom o večletnem finančnem okviru je to dobre skudišče. Evropski socialni sklad je najpomembnejši vir sredstev in eh, s tem, ko temu skladu zagotavljamo ustrezna sredstva, kot prelaga Evropski svet, ter s tem, da izboljšujemo investicije sklada, lahko rečemo, da gre za enako pomembne cilje. Socialne naložbe so pomembne, če želimo iziti iz krize bolj utrjeni in bolj osredotočeni. Treba je vlagati v humani človeški kapital in socialno kohezijo. Zavedamo se, eh, da bomo sicer plačevali še višji račun, če ne bomo ustrezno ukrepali. Ko gre za socialne izdatke, če se te znižujejo v imenu konkurenčnosti oziroma pomislekov, je to kratkovidno in to nas lahko precej stane. Svežen socialnih naložb ne zadeva vseh vidikov socialnih politik v Evropski uniji, vendar v trenutnem okolju pričakujemo, da, da se bomo povezali uh, z razpravami o prihodnosti socialne države, o Evropskem socialnem modelu in socialni dimenziji Evropske monetarne unije. Veselim se sodelovanja s parlamentom. Uh, kjer bomo zagotavljali evropske vrednote, ki zajema tudi pošteno in pa vključujočo družbo. Hvala. Hvala lepa. Aleksandar Serkas, izvolite. Merci beaucoup, madame la présidente. Merci. Euh, Gospa Moran Šahtije, hvala lepa eh, predsednica, hvala lepa gospod komisar za vašo analizo eh, te prepotrebne socialne politike Evropske eh, unije. In eh, povedali ste, kako ste zelo angažirani na področju socialnih naložb. Čisto v redu, tudi mi. In eh, dobro veste, da ta odbor mimo politične ideologije je izredno angažirana za to, da bi zahtevali, da v okviru večletnega finančnega načrta 25 odstotkov kohezijskih skladov um, naj bi bilo namenjenih ravno Eh, Evropskemu socialnemu skladu, torej eh, namenjenih socialnim naložbam. Torej, to je za nas prva zahteva, prva eh, politična volja, ki jo izražamo med z ozirom na a, različne evropske kohezijske sklade. A, in eh, čutimo eh, to eh, nujo v nekaterih državah članicah, ki bi želele sredstva Eh, preusmerili iz eh, kmetijskega sklada v socialni sklad, ampak eh, to ni naš namen tu v odboru EMPL. Kot poročevalka za Evropski socialni sklad lahko povem, da sem zelo angažirana kar zadeva to namembo 25 odstotkov eh, kohezijskih skladov za Evropski socialni sklade in eh, mislim, da vaša odločnost pri podpiranju socialnih politik na evropski ravni moramo, eh, da to vaša odločnost, vaša odločnost mora prispevati k temu, da se na, na na celi črti za to zadolžijo tudi države članice. 20 odstotkov Evropskega socialnega sklada pa bo potrebna nameniti ravno eh, pomoči in podpori eh, najbolj ogroženim za to, da se bomo lahko učinkovito borili proti revščini. Torej, to sta za nas dva pomembna politična cilja, ki sta neizogibna. In eh, Poleg tega ste tudi zelo pravilno opisali pojav revščine v Evropi, to je 120 milijonov evropejcev in 120 milijonov je velik delež evropskega prebivalstva. 120 milijonov evropejcev, ki so na robu revščine, povedali ste, kako je treba ukrepati za to, da izidemo iz te krize. Naj vam povem, da a, a, nujno potrebujemo neko jasno podobo eh, po posameznih državah te revščine in če eh, želimo ustrezno angažirati vsa politična, finančna eh, prizadevanja za to, da pride do premaganja te izjemne revščine, potem potrebujemo ustrezne instrumente za spremljanje pojava moramo vedeti, kdo so dan danes mladi, ki se znajde v, v eh, skrajni revščini, ki, celo pom, ki potrebujo celo pomoč, preham, prehamno pomoč. Eh, o tem eh, veliko govorimo, ampak kolikšen je delež žensk in moških, ki se nahajajo v tem stanju. Kako, so, kako je revščina razporejena vzdolž različnih starodnih skupin? Kdo je najbolj prizadet za to skrajno revščino? Občutek imamo, da gre za vedno mlajše ljudi, ki zapadejo v to izjemno revščino, ampak to so samo neki občutki. Želeli bi, eh, da bi Evropska unija eh, nekako naložila državam članicam, da razvijo sistem za spremljanje, zato da bi imeli potem konkretne podatke v zvezi s to izjemno revščino. Druga stvar, ki jo želim izpostaviti, Uh, vi ste tudi omenjali uh, nujna uh, Um, mobilizacijo za to, da bomo odpravili neenakost med moškimi in ženskami. Ugotavljamo, kako kriza vpliva na zaposlovanje ženska. Mislimo, da moramo nujno se angažirati za to, da odpravimo te neenakosti med moškimi in ženskami, tudi kar zadeva napredovanje, poklicno kariero. Povedali ste, da pač je treba poseči že v najzgodnejših stopnjah pri izobraževanju izobraževanju otrok, ampak je treba predvsem eh, vlagati v eh, večjo enakost, kar zadeva napredovanje in poklicno kariero pri moških in ženskah sklepi, ki so bili sprejeti na svetu eh, v zvezi z skladom za pomoč najbolj ogroženim. Eh, v zvezi s tem bi povedala, da nismo še dovolj postorili. Mislim, da nisem edina, ki, eh, ki deli to mnenje. Dve milijardi in petsto milijonov, potem, ko smo postopoma večkrat spreminjali področje uporabe, kajti nismo vključili samo hrane, ampak pomoč tudi za zdravje, pomoč za oblačila, pomoč eh, za higieno, pomoč za eh, boj za eh, brezdomstvo. Dodali smo drugo področje uporabe, razširili smo naprimer tudi število upravičencev in torej zdaj naj bi. 28 držav uh, bilo deležnih te pomoči in torej 2 milijona in pol, ev, 2, milijard, 2 milijardi in pol evrov je absolutno nezadostna eh, številka. Uh, Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednji na vrsti je gospod Cerkas, gospa Benaraba Tu, Edith Power, uh, eh, Filip Benjon. Ali še kdo želi? Gospod Ori, gospa Lambert. Še kdo? Ne, s tem zaključujem se z nama eh, govorcev in vsak ima na voljo dve minuti in pol. Izvolite. Gospod Serkas, eh, kot Gospod Cerkas bo imel na voljo tri minute zaradi svoje funkcije, gospa Benara Batu pa dve minuti in pol najprej, gospod Cerkas. Hvala, predsednico. Jaz nasprotujem vsem privilegijem, ampak govorim v imenu več poslancev, zato potrebujem nekaj več časa. Kakorkoli, gospod komisar, najlepša hvala, ker ste prišli sem in hvala tudi, ker ste predstavili to pobudo. Uh, Hvala, ker ste omenili stvar, ki je pomembna tudi na našem, eh, v našem programu. Pomembna je tudi za celotno družbo. Omenili, ki bodo družbi koristile in hvala tudi za vse politične ukrepe in napore, ki jih izvajate. Tu so številne vprašanje, na katera odgovarjamo prvič. Naprimer, vprašanje, ki je pomembno za mojo politično skupino, ni samo vprašanje, ustreznega dodeljevanja sredstev, ampak konkretne številke. Slišali smo, da gre za 25 odstotkov in 25 odstotkov sredstev, ki bodo eh, namenjena tudi socialnemu vključevanju. Tu lahko povem eh, veliko, ampak načeloma gre za dobro idejo, ki pa uh, ji primankuje dodatnih ukrepov, spremljivalnih ukrepov. Eh, ki bi odgovorili na dramatičen razvoj dogodkov v Evropski uniji. Pred nekaj dnevi sem videl dogajanje v enem izmed eh, najhujših delov Pariza, najslabših eh, delov Pariza in tam se dogajajo grozne stvari. Zato potrebujemo več denarja, da izboljšamo finančne zmogljivosti, potem um, vse druge možne zmogljivosti, denar, eh, torej sredstva moramo povečati, ne zmanjševati, kajti ti ljudje so trenutno odvisni od nevladnih organizacij, so brezposelni in pomagati jim moramo. O tem sem se lahko prepričal na lastne oči in opažam, da ne dosegamo potreb naših državljanov. Ničesar ne, oziroma, ničesar ne bomo rešili s tako neambicioznimi ukrepi. Kakorkoli, imate našo popolno podporo, pri ustvarjanju socialnega stebra v Evropski uniji. Socialnim vprašanjem moramo posvetiti enako pozornost kot pa gospodarskim ali pa drugim vprašanjem. Več sodelovanja mora biti tu, več pobud. Ko gre za gospodarska vprašanja in težave, komisari ponovadi hitro ponovno pripravijo ukrepe, ti se sprejmejo in na to se tudi kaznuje neozvajanje ukrepov. Še enkrat se zahvaljujem za to, da ste oblikovali predlog, da ste to predstavili in upam, da bo to tudi uspešno. Hvala. Gospa Benaraba Atuna, to gospa Bauer. Hvala lepa, predsednica, gospod komisar, tako kot kolegi, jaz podpiram eh, ta predlog oziroma eh, to idejo. Eh, in sveženo socialnih naložb in pa namenjanje 25 odstotkov kohezijskih skladov za socialne namene. V tem trenutku doživljamo res zelo hud, hude okoliščine in tukaj imamo proračun sveta, ki je bil pred kratkim sprejet in ki je popolnoma nedosleden. Torej, socialne zadeve so bistvenega pomena, hkrati pa imamo proračun, ki ki omejuje sredstva za te namene, ki ni torej kos tem potrebam. Kar zadeva eh, idejo za misel o nekem minimalni osnovi za socialno varnost. Pri OZN-ju smo imeli komisijo Bašle, ki uh, pač uveljavlja načelo, da moramo zagotoviti neke minimalne osnovne socialne pravice. Na evropski uh, ravni ne bi bili lahko mi vodilni in ne bi lahko uveljavljali podobna načela, ker imamo določeno zgodovino, določena načela in vrednote. Ko govorimo o tej osnovi socialnih pravic, eh, ne govorimo o sistemih, imamo določeno usklajevanje socialni, sistemu socialne varnosti, ampak bi lahko imeli določen cilj z določenimi pravicami, ampak potem do njih se lahko dokopljamo na različne načine po različnih eh, poteh. Ampak bi morali iti v smer eh, enotnega cilja, kar zadeva to podlago, to osnovo eh, socialnih pravic po drugi strani je tudi eh, res eh, težko imeti eh, sisteme različnih minimalnih plač, minimalnih socialnih nadomestil, ki so nižji od praga revščine ne bi lahko priporočili, da ti minimalni, minimalni zneski, minimalna nadomestila, recimo za brezposelnost, bi morala biti vsaj enak, ti ta nadomestila bi morala biti vsaj enaka temu a, pragu revščine zato da zagotovimo možnost izhoda iz revščine. Na to pa bi morda lahko razvili druge projekte, ki uh, bi lahko služili za reševanje teh problemov. Ne smemo samo se iti uh, pač tako krpanja in uh, gospod Benjo, izvolite. Lepen. Pa Bauer. Najlepša hvala, predsednica. Hvala tudi gospodu komisarju, da je prišel danes na naš sestanek. Tri stvari želim povedati. Najprej želim povedati, da pozdravljam vaš pristop k modernizaciji socialne države in hvala, da ste se na komisiji odločili za to. Vprašanje je, kako boste to izvajali. Trenutno smo v neke vrste socialnem konfliktu, kajti celotno vprašanje zaposlovanja, nezaposlenost in vse stvari, ki so s tem povezane, so v težavah. Treba je zagotoviti, da bodo vsi državljani imeli dostop do socialnih storitev in da to ni povezano s kakršnimi koli pogoji. Prav tako me zanima, ali bomo lahko dosegli kakršne koli sinergije eh, z izrabo sredstev iz različnih skladov. Prej smo govorili o skladu za pomoč najbolj revnim osebam. Ali bomo lahko sredstva iz tega sklada, potem sredstva iz socialnega sklada in iz drugih skladov nekako združili in ustvarili sinergije med njimi. Moj tretji komentar pa se nanaša na otroke. Zanima me, kakšne prednostne naloge ste si pripravili na področju družinske politike ali pozabraževalne politike. Kako se nameravate s temi zadevami soočiti? Kako, boste, kako se boste borili proti revščini med otroki v, revšči, v Evropi? Merci beaucoup, Phil Bignon. Hvala lepa, Phil Bignon. Na to pa gospod Čabaori. Uh, yes, Hvala. Vsekakor pozdravljam koncept eh, svežne socialne naložbe, ampak učinkovitost to vrstnega svežna je odvisna od podrobnosti, ne samo od eh, naziva, ne samo od teorije. Tukaj govorimo o naložbah, investment je zapisano v nazivu in ne smemo izvajati samo eh, socialne politike mm, na papirju. Sam lahko navedem tukaj primer iz mojega lokalnega okolja v Birminghamu, kjer poznam nekaj izjemno težkih, hudih primerov, naprimer brezposelnih mladih, ki še nikoli v življenju niso imeli um, službe in ki so um, brezdomni. Za te ljudi skrbi lokalna nevladna organizacija. In opažamo, da ta pristop pomaga, kajti vsi ti mladi imajo v roko nekaj let službo. Tu govorimo torej o vlaganjih, o investicijah in vlagati moramo v ljudi, da postane gospodarsko in družbeno neodvisni. Če bomo še vedno imeli pristop, kot ga predlagate, se pravi, da ljudi iz odvisnosti pripeljemo v neodvisnost, potem je to dobro. Tudi sam si tega želim. Na ta način bomo res pripomogli k ekonomskemu, gospodarskemu okrevanju. Če bomo ljudi opolnomočili, če jim bomo dali na voljo eh, veščine, znanje, ki ga potrebujejo v življenju tudi s tovrstnimi programi, potem jim bomo res pomagali in pomagali bomo tudi Evropi na poti do gospodarskega okrevanja. Na ta način bomo tudi prišli v stanje, ko tovrstnih težav v prihodnosti ne bo več in izvili se bomo iz črnega kroga. Ko bom imel več časa, da si gledam podrobnosti predloga, bom lahko postavil tudi bolj specifična vprašanja. Načeloma pa pozdravljam vaš pristop in upam, da bo komisar upošteval moje komentarje. Hvala. Um, Hvala lepa, gospod Čaba Ori, potem gospa Lambert. Najlepša hvala, gospa predsednica. Hvala tudi gospodu komisarju. Če sem lahko posem odkrit, si nisem uspel še pogledati celotnega svežna, saj bi sprejčali danes. Ampak od komisarja smo slišali o svežnu že veliko stvari In zdi se mi, da ne gre za veliko novosti, vseeno pa gre za dobre predloge, za poštene predloge. In mislim, da gre tudi za predloge, ki bodo pomagali tako državam članicam, kot tudi evropskim institucijam. Vse nekaj ste, nekaj ste nam ponudili, da lahko o tem razmišljamo. Vsi skupaj. Osredotočili ste se na najbolj občutljive stvari, o katerih moramo vsi razpravljati, razmišljati. Ko sem poslušal vaš uvod, gospod komisar, sem se začudil nad vašim, vašimi besedami, ko ste dejali, da želite modernizirati socialno državo. Mi sicer želimo zaščititi socialno državo, evropski socialni model, ampak socialna država je bila razvita v državi, ki je takrat šlo dobro. Zdaj smo v krizi, nekateri imajo delo, drugi ga nimajo. In Znašli smo se v izjemno težavni situaciji. Govorimo sicer o modernizaciji socialne države, ampak razmisliti moramo, kako to storiti, kje je rešitev, katera so orodja, ki bodo pripeljala do rešitve in kje še imamo rezerve, ki jih lahko porabimo. Se pravi, komisija nam je ponudila podlago, na kateri lahko delamo. In hvala še enkrat tudi, da ste se osredotočili na revščino med otroki. Uh, Govorili ste tudi o vseživljenskem učenju, to je odlično. Govorili ste o zaposljivosti, govorili ste o raznih ukrepih, ki so s tem povezani. In vse to je zelo dobro in velja podpreti. Mislim, da ste nam dali neko istočnico, da lahko skupaj razmislimo o reformi socialne države. Če ste to res povedali, potem smo mi s tem strinjamo in mislim, da smo vsi pripravljeni na delovanje z tem. Hvala, gospod Lemert. Najlepša hvala predsednica. Hvala, gospod komisar. Imam vprašanje, ki je povezano z priporočili o, o revščini med otroki. Vesela sem, ker se je to končno pojavilo v nekem dokumentu komisije, kajti, kot ste sami dejali, je šlo za kar dolgo obdobje priprave tega predloga. Še posebej se želim sredožiti na tisti del, ki govori o mobilizaciji evropskih finančnih instrumentov. Zavedamo se, da nekateri evropski skladi, morda ne tisti, s katerimi se ukvarja naš odbor, ampak drugi skladi, skladi, ki so namenjeni naprimer pomoč, pomoči Romom, pomoči za integracijo in tako naprej, to so skladi, ki jih države članice ne uporabljajo v dovoljšnji meri. In zanima me, na kak način bo vaš direktorat oziroma direktorati pod vašim okriljem delali z drugimi direktorati komisije, ki so prav tako lahko pristojni za vprašanje eh, revščine med otroki. Kako boste sodelovali, kaj boste počeli? Tu imamo številna vprašanja. Vprašanja otrok, ki trpijo zaradi več različnih načinov diskriminacije, zaradi več različnih načinov pomankanja. In zato me zanima, kako boste na, pri, v komisiji sodelovali, da boste lahko kar se celostno odgovorili na te zadeve. Hvala. Gospod komisar, najlepša hvala. Hvala za vse vaše komentarje in hvala tudi za, za vse prijazne besede. Slišali smo, da je pomemben naslov tega svežna. Ja, to je nekaj, kar smo že objavili lani, ko smo začeli z delom na tem svežnju. Naslov je pomemben, ker že v naslovu vidimo, da si komisija želi prenovitve, da želimo spremembe na področju socialne politike. In ko boste vsi imeli dovolj časa za preočitev celotnega svežnja, boste videli, na kak način smo potem to tudi predlagali v praksi. Tu bi se um, osredotočil na vprašanje modernizacije, kar je izpostavil gospod Ori to je naš cilj. In gospod Ore je tudi pravilno ugotovil, da, je, eh, da se je večji del našega socialnega sistema razvil po drugi svetovni vojni. Tu je treba upoštevati tudi razvoj, evolucijo našega gospodarskega sistema, potem Evropske unije, globalizacija nasploh, In vse to je med seboj povezano. S tem so povezani številni izzivi za obstoječe strukture. Seveda, izzivi na eni strani, pa tudi priložnosti na drugi strani. Ne gre samo za nek niz negativnih dogajanj. Kajti, ko piše, naprimer, da moramo govoriti o daljšem, bolj zdravem življenju, je to nekaj pozitivnega. In to smo omenili tudi v beli knjigi o pokojninah. Ampak kaj želim povedati? Socialne države so opredeljene na nacionalni ravni. Socialna politika ostaja v glavnem pristojnosti držav članic. Vseeno pa imamo na Evropski uniji, naprimer, deklaracijo o pravicah, deklaracijo o socialnih pravicah. In na ravni Evropske unije imamo tudi številne instrumente, s katerimi lahko podpremo boljše delovanje socialnih držav na nacionalni ravni. V zadnjih letih kot odziv na krizo smo tudi poostrili gospodarsko upravljanje. To pa je lahko samo uspešno, če to uravnotežimo tudi z eh, ukrepi na področju socialnih zadev. Če se države članice odzovejo na pereče težave v, na celosten način. Za nas je torej pomembno vprašanje, ali smo sposobni zapolniti to vrzel med evropsko izjavo oziroma deklaracijo o pravicah in eh, instrumentih, ki jih imamo na voljo, in pa med odgovornostmi držav članic na področju socialnih eh, zadev. Sploh danes, v času, ko je ta potreba večja kot eh, kadarkoli prej. Na ta način, oziroma na to vprašanje smo skušali odgovoriti na, stvari, na tri načine najprej z odprto metodo koordinacije, da pokoordiniramo že obstoječe stvari, da izboljšamo metodologijo. Zdaj imamo priložnost, da izboljšamo sistem kazalnikov, sistem primerjanja in nasploh celotno metodologijo pri razvoju socialne politike. Obrati moramo prave rešitve, tudi finančne rešitve. Opreti se moramo na izkušnje z evropskimi finančnimi instrumenti, naprimer z Evropskim socialnim skladom, pa tudi z drugimi skladi. Tu imamo ogromno izkušenj, ogromno dobrih praks, na katere se lahko opremo. In vse to je možno prenesti na nacionalno raven, na regionalno raven, na tiste dele Evrope, kjer je to najbolj potrebno. V dokumentu smo tudi opredelili, na kak način želimo vprašanja, kot so eh, njega otrok ali pa številne druge vprašanja vplesti v gospodarsko upravljanje. Naprimer, zaposlovanje žensk in tako naprej. To so vprašanja, ki so se večkrat pojavila eh, v zadnjih dveh letih. In zdaj imamo končno na voljo srežen, s katerim lahko celostno razpravljamo, oziroma katerim lahko, o katerem lahko celostno razpravljamo. Eh, tako s parlamentom, kot tudi s svetom. Mislim, da bo tudi evropski semester zaradi tega bolj kakovosten, bolj okrepljen. Poleg vsega naštetega pa modernizacija pomeni tudi predvsej drugih stvari. Pri našem delu smo se oprli na delo skupine strokovnjakov, gospodarstvenikov. Ti so sodelovali naprimer pri direktoratu za razvoj in so razvili njihov svežen ključnih politik. Tu smo opazili, da so najbolj uspešne v Evropi socialne države eh, na severu, torej nordijske države. Ogledali smo si, kaj počnejo dobro in videli smo, da teh njihovih izkušenj ne moremo kar tako prenesti v druge države članice. Mi smo si ogledali, kaj lahko v boljših praksah v teh državah, ki so socialna država, Eh, izvajanja na boljši način, prevzamemo in prenesemo drugam. To so posamezni elementi. Če si pogledate dokument, boste videli, eh, kaj se smo predlagali. Obstaja pa nekaj novosti na področju pogojenosti, pogojenega pristopa. To odgovarjam gospe Bauer. Pri socialnih transferjih predlagamo določeno raven pogojenosti. Če smo odkriti, si lahko pogledamo države kot so Brazilija, kjer so začeli izvajati zelo uspešne socialne programe, ki vključujejo načelo pogojenosti. Ja, seveda, tega to obstaja, ampak mi s tem ne želimo nadomestiti naših obstoječih instrumentov, ampak to je pristop, ki ga želimo posnemati kot neke vrste dopolnilo obstoječim dobro delujočim programom v EU. Zahvaljujem se tudi ostalim kolegom, ki so dejali, da bi bilo dobro, če bi opredelili eh, način izrabe sredstev iz Evropskega socialnega sklada in prenos oziroma eh, črpanje sredstva tega sklada tudi za druge programe. Naprimer, program eh, za pomoč najbolj revni, najbolj ogroženi Evropski uniji eh, je bil zasnovan kot neke vrste dopolnilo eh, skladu eh, ESS. Mislim, da bi morali tudi parlamentu dati večjo možnost nadzora nad izvajanjem programa ESS, kot pa se to dogaja zdaj. To ne sme biti zgolj nek sklad, ki bo namenjen uh, samo določenim in ki izrabo katerega ne bo komentiral oziroma nadziral nihče. Še enkrat se vam zahvaljujem, ker sem lahko prišel danes sem, ker smo lahko razpravljali o teh vprašanjih in hvala tudi za vaše komentarje. Hvala za to prvo vsebinsko razpravo in še enkrat hvala za povabilo. Najlepša hvala. Hvala, gospod komisar, hvala, ker ste prišli danes sem na dan, ko je bilo besedilo objavljeno. Seveda bo treba o tem še razpravljati, kajti to je bila šele prva jedna mnen. Hvala.